Chers collègues, bonjour. Je vous propose de commencer notre euh, réunion de commission. Si chacun veut bien prendre place, c'est. Spoštovani kolegi, prosila bi vas, če zasedete svoja mesta in prenehate z zasebnimi klepetanji. Tako, sedaj pa imamo naš dnevni red pod prvo točko kot je bilo povedano že 5. aprila, bomo točke zamenjali in sicer eh, peta točka, ki zadeva demografske spremembe v Evropi, eh, jo bomo zamenjali s točko 9, torej točko gospe Esaja, bomo zamenjali se točko, ki zadeva kohezijo in uh, strategijo kohezijske politike po letu 2013. Torej, če ni še kakšnih drugih pripomp na dnevni red, je dnevni red tako sprejet. Sedaj pa sporočila. Šest sporočil imam. Prvo. Ta sestanek se prenaša preko spleta, kot ponavadi. Drugič, rada bi vam povedala, da je po glasovanju 16. marca eh, trialog o poročilu gospoda Kastlerja o Evropskem letu boja oziroma Evropskem letu aktivnega staranja. Um, torej o tem se bomo pogovarjali danes od 18.45 naprej, o tem boste še obveščeni. Tretjič, kar zadeva ustno vprašanje in predlog resolucije, ki zadeva konvencijo ILO eh, o. od doma zaposlenih, torej to bomo sedaj imeli kompromisni predlog eh, poročila in pet predlogov sprememb je bilo podanih na to ustno vprašanje, torej to je eno besedilo, drugo, vprašan, drugo besedilo pa je predlog resolucije in kakorkoli nekoliko smo presegli naša pooblastila za eh, predlog resolucije na plenarnem zasedanju in zato boste samo dobili obvestila strani koordinatorjev v zvezi s tem. Naprej, poročilo, ki ga je pripravil sekretarjat na podlagi obiska delegacije v New Yorku v Združenih državah Amerike, februarja. Pač delegacija je bila na obisku pred Združenih narodih. In še peto sporočilo, spet naš dragi sekretarjat pripravlja obvestilo o izmenjavi mnenj s predstavniki socialnih partnerjev ter nevladnih organizacij o vlogi Evropskega socialnega pakta. Ta izmenjava mnenj je potekala 16. marca in sporočilo je na voljo že v angleščini, francoščini in nemščini. No, in na zadnje bi želela tudi uh, izreči dobrodošljico dvem novim kolegom, ki pa ju ni tukaj, tako da bom to storila v prihodni priložnosti. Uh, še zapisniki našega zadnjega sestanka 15.16. marca. Uh, pripomp ni bilo na zapisnik, torej uh, zapisnik je sprijet. Sedaj gremo k četrti točki. Uh, obravnava kompromisnega predloga našega kolege Richarda Falbra o zunanjeji razsežnosti socialne politike, spodbujanju standardov z področja dela in socialnih standardov ter družbeni odgovornosti evropskih podjetij. Poročevalcu bom dala besedo, ampak vidim, da ima gospa uh, Mora uh, Eh, postopkovno vprašanje. Gospa predsednica, mislim, da eh, je nekaj me spodbudilo med vašimi sporočili in sicer bi želela eh, vas upozoriti na to, da je odbor regij si dovolil zapisati tri odstavke, ki pa spadajo v pristojnost odbora, ki mu vi predsedujete. In zato bi jaz želela uh, tej praksi narediti konec in bi vas prosila, da odreagirate na to v imenu nas vseh članov tega odbora. Ja, seveda, to mi ni ušlo in uh, začela sem že s postopki, s katerimi naj, s katerimi naj bi to popravili in avtorica poročila o socialni in ekonomski koheziji je o tem obveščena, tako da skušali bomo najti nek dogovor z odborom, ki je sicer pristojen za ta vprašanja. Gospa Meissner. Jaz sem pravzaprav hotela govoriti po uh, kolegu Falbarju. Jaz sem poročevalka v eh, senci, torej prehitro ste mi dali besedo. Mas, im, imate više postopkovno vprašanje? Da, nisem razumel eh, vaše, vaše besed, ko gre za konvencijo ILO. Povedali ste, da je veliko predlogov sprememb. Uh, in da jih je potrebno obravnavati, ali bomo to naredili jutri med glasovanjem ali kako? No, bila sem prehitra, bom bolj počasi razložila. Torej, če bi jutri glasovali o vseh predlogih sprememb, bi tukaj tvegali, da se bo dolžina besedila predloga resolucije podvojila. Namreč, ko odbor predlaga predlog resolucije na podlagi ustnega vprašanja na plenarnem zasedanju, naš poslovnik, ne vem ne zakaj nekako, predvideva, določa, da ne smemo preseči 1500 znakov na stran in štirih strani. Če pa bi mi sprejeli vse predloge sprememb, ki so bili vloženi, bilo jih je 61, potem bi podvojili dolžino besedila, dolžino, ki je dovoljena. In zato smo se na sestanku koordinatorju dogovorili za pripravo kompromisnega besedila, ki ga imate v dokumentaciji za današnji sestanek in prosim vas, da si to natančno eh, pogledate. Vaš koordinator, gospod Čobavri, je sodeloval, bil deležen na tem sestanku in To pomeni, da so nekateri, smo nekateri, tudi jaz sama, umaknili svoje predloge sprememb in drugi, ki so pa menili, da so njihove točke res bistvenega pomena in da jih eh, pripravljeni kompromis eh, ne pokriva dovolj primirno, eh, so pozvani naj te amandmaje predložijo ob obravnavi na plenarnem zasedanju. Tako, Če ni še kakšnih vprašanj podrazno vnaprej, bi dala besedo kar gospodu poročevalcu in se mu zahvalila za potrpljenje. Gospod Falber, izvolite. Budu stručný, pretože sem na předchozích zasedáních Employment Committee řekl. Hvala, kratek bom. Saj sem že na prejšnjih sestankih povedal vse, kar mislim o svojem poročilu ter o amandmajih. Sedaj pa kar zadeva kompromisne predloge. O večini teh predlogov smo razpravljali z Veronik in smo se o njih dogovorili. Zavrnil sem en predlog. In sedaj bomo pač videli, kako se bo o tem glasovalo v bistvu. Je tako v redu. Gospa Mesner, izvolite. Vielen Dank, ja, das war ja ein. Ja, najlepša hvala, to je bilo res kratko mnenje. E, mi dva sva se tudi pogovarjala za svojo politično skupino, ajde v zvezi z političnimi kompromisnimi predlogi, gre za kompromis G in mi bomo podprli te kompromisne predloge, imamo pa problem z kompromisnim predlogom F. Zato, ker mi bi hoteli, da dejansko se enakopravno obravnava so, evropski socialni model in to, kar je pomembno za delavce na drugi strani, pa konkurenčnost in e, gospodarski uspehi, zato ker nismo prepričani, da to mora biti v ravnovesju. E, to je ta kompromis F, kjer piše. Um, um, to je nekaj, kjer sem jaz rekla, da bi raje, da se to malo spremeni, eh, tako da bi bilo besedilo bolj uravnovešeno. Tu imamo problem z kompromisom. Mm, sicer so vključeni naši predlogi, ampak ne tako, kot smo mi hoteli in zato imamo na tem mestu težave. Včeraj smo se hoteli dogovoriti, pa se nismo mogli zediniti in zato eh, ima ajde probleme še naprej za to točko, drugače pa Mislim, da je tako in tako. Malo sem bila iritirana, gospa predsedujoča, ker ste rekli, da ni bilo možno sprejeti vseh predlogov sprememb. Jaz sem imela eh, občutek, da bomo glasovali o vseh predlogih sprememb, ki jih imamo, ali pa se je to zdaj spremenilo. Eh, jaz besedila v mapi nisem kontrolirala, ne vem, če je isto besedilo, kot je bilo, ampak eh, normalno je tako, da imamo besedilo, pa potem spremembe in pol se dogovorimo, kaj bomo spremenili sprijeli ali ne, vi ste rekli, da e, torej, e, bilo je rečeno, da je dolžina besedila omejena samo za originalno poročilo. Pri spremembah tu ni nobene omejitve. Eh. Popolno prav imate. Samo nekaj malega zmede je v vaši presoji. E, saj omejitev ne zadeva te točke na dnevnem redu, ki sem jo že omenila, ampak moje sporočilo v zvezi s predlogom resolucije, ki ga bomo mi kot odbor predložili na plenarnem zasedanju v glasovanje. Ampak kar zadeva vaše predloge sprememb na poročilo gospoda Falbra, pa ste lahko v zvezi s tem brez skrbi. Uh, um, obravnavali jih bomo in če bodo sprejeti. Ih, bomo o njih pač glasovali in če ne bodo sprijeti, bomo glasovali uh, po vrsti o predlogih sprememb, tako kot bo treba. Hvala, gospa predsednica. Jenom stručnou reakci. Hledání vyvážení. Samo na hitro se bom odzval. Iskanje ravnovesja za vsako ceno je pot, ki vodi v peku. No, po tej uh, morda biblični navedbi. Pa nadaljujmo z našo razpravo, gospa Lopes Frontalier. Hvala, gospa predsednica. No, ne glede na to navedbo, <laughs> bi se želela zahvaliti poročevalcu, ki je bil pripravljen prisluhniti in sprijeti številne kompromisne predloge. E, kljub njegovi negotovosti, da bi spremenili druge stvari v poročilu, ki je zapisano na precej kritični noti, s čimer se vsi strinjamo. E, zavedamo se, da je področje varovanja pravic delavcev neenako v državah članicah. Nekatere pogosto tudi ne spoštujejo konvencije ILO, kot je zapisano v poročilu. In mislim, da je treba tukaj tudi poudariti, kljub krizi, ki jo doživljamo, da ne moremo preprečiti in se odpovedati evropskemu socialnemu modelu, ki je dal do sedaj že tako dobre rezultate. Ne vem, mogoče lahko poročevalec še nekoliko izpili predlog spremembe, ki je bil podan s strani mojih kolegov iz skupine Alde v zvezi s tem. Jaz ne bi imela nič proti, ampak mislim, da je ta kompromisni predlog nujen da ga je treba ohraniti, ker je po mojem mnenju neizogibno ohraniti evropski socialni model. In pri tem bi se želela zahvaliti poročevalcu in tudi vsem drugim kolegom, saj menim, da bomo tu dobili dobro poročilo. Hvala, gospa Fontalje. To pomeni, da če sem vas dobro razumela, da vi lahko podprete kompromisni predlog F, tako kot je sedaj zapisan. Ja? Tako je. Sedaj pa gospa Stanoka. No, gospa Stanoka. Yes, thank you. I'm a shadow for, for the Greens. And, um, uh... Hvala, sem pročevalka v senci za zelene. Zahvaljujem se gospodu Farberju za njegovo fleksibilnost. Ob prvih razpravah se ni zdel tako pripravljen na kompromis, ampak prejšnji teden smo pa imeli zelo ploden sestanek v Štrasburu. Eh, takrat smo se odločili o večini predlogov sprememb. Tudi naši predlogi sprememb so bili vključeni v kompromis A z G, F. Načeloma podpiramo linijo poročevalca. Edina razlika je ta, da nismo skeptični, ko gre za mednarodno organizacijo dela. V kompromisu F pozivamo komisijo, da naj spodbuja večje sodelovanje oziroma tesnejše sodelovanje med eh, Svetovno trgovinsko organizacijo in pa Mednarodno organizacijo dela. Mislim, da je ta predlog spremembe dober in upam, da ga bodo kolegi podprli. Moje čestitke gospodu Farberju in hvala. Gospa Cimer? Da, tudi jaz bi hotela najaviti, da moja politična skupina eh, linijo poročevalca Falberja podpira in mislim, da je uspelo pri kompromisih, nekako še zadržati to linijo. In eh, mi razumemo, da eh, je poročevalec v pogajanjih o kompromisih skušal poskrbeti za to, da eh, se izkušnje vključijo v to besedilo, torej izkušnje, ki so bile že pridobljene in da smo dobili poročilo, kjer smo pravzaprav vsi unesli to, kar smo želeli, več ali manj. Jaz eh, bi hotela signalizirati, da kar zadeva mene, kompromis F, je še takšen, da ga lahko podpremo. Ampak, eh, če bo se to še bolj oslabilo besedilo v tem eh, kompromisu, pa ne bomo več tega podpirali. Torej, Mm, ker gre za uh, celotne glasove pri glasovanju. Madame Morin. Euh, Madame la Présidente, euh, simplement pour. Euh, Gospa predsednica, samo to bi povedala. Po eni strani, da smo včeraj v stalni delovni skupini z Aleksandrom Serkasom, torej v skupini s sindikati, imeli zelo dobro posvetovanje in dobro uh, dober delovni sestanek v zvezi s tem poročilom. Kar zadeva našo skupino EPP, se popolnoma strinjamo z glasovanjem o vseh kompromisnih predlogih, v katerih so tudi amandmaji, ki smo jih mi vložili in mm, čestitam poročevalcem v senci za opravljeno delo, saj um, je bilo usmerjeno v to, da najdemo um, pozitiven razplet v zvezi s tem poročilom, ki zadeva socialno plat Evrope. Hvala. No, vidite, sem vedela, da sem pozabila nekoga. Mhm, Tomas Man, izvolite. Najlepša. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Ne čutim se diskriminiranega, ampak E, tako ste se mi nasmehili, da sem mislil, da ste me zapisali na seznam. Prisrčna hvala e, kolegu Falbru za vse, kar je naredil. Če dobiš 55 različnih zahtevkov in potem najdeš kompromis e, in ne greš v peko, tako kot si ti rekel, mislim, da je to zelo dobro, e, da vsi najdemo sebe v tem kompromisu in eh, da si to zelo dobro naredil. Eh, mi smo videli, kako je dobro, eh, če pridemo do skupnih eh, zadev. Ne smemo priti do kompromisov, v katerih ne piše nič, ker sodelovanje z MOD je zelo pomembno. Mi sem prepričan, da je potrebno podpreti naš evropski socialni model. Čeprav vemo, da je različnih oblik, ampak zelo dobro je, da se o tem govori. Moje vprašanje tebi, socialna odgovornost podjetij da postane čisto a, jasno, tu gre za prostovoljnost. Mi imamo številna podjetja, kjer je treba mal pritisniti, ampak imamo tudi odlična podjetja, ki so imela dosti uspeha, zato ker so prevzeli modele od drugih. Jaz mislim, ravno srednja in majhna podjetja, za njih je to izredno pomembno. E, pripravljeni so e, prevzeti to odgovornost. Ampak rekli so, če bo to vodilo do velike birokracije, potem tega ne bomo izvajali. Tega ne smemo dovoliti, mi si moramo dovoliti, da se drug od drugega naučijo nekaj in jih moramo motivirati. Mogoče bi bilo dobro, če bi se to malo bolj jasno še povedlo. E, drugače pa iz Evropske ljudske stranke e, podpiramo prekompromisne predloge, ki si jih sprejel, torej od pekla se lahko poslovimo. Madame Masnemev, vous avez déjà eu la parole. V redu, krasno. Gospa Mesner, ste že imeli besedo ali ne? Pa hotela sem dve zadeve povedati. Jaz sem pozabila se poročevalcu zahvaliti, sem bila sam htela to narediti, mi dva sva se zelo dobro pogajala. E, to sem pozabila, ker ste me tako na hitro poklicali, nisem računala s tem. Druga zadeva pa kar zadeva kompromis, F pa se bomo še pogovarjali. Bon, alors, No, v redu. Bom kar dala besedo poročevalcu, da zaključi v zvezi s tem. Ja, želite besedo? Izvolite. Kako vam všem so vi stopili? Mam. Ja, želel bi se zahvaliti vsem, ki so podali svoje prispevke in zadovoljen sem s tem, kar sem slišal. No, v redu. Torej je očitno razprava koristna in o poročilu bomo glasovali jutri. Sedaj pa gremo k naslednji točki na našem dnevnem redu in besedo bom dala gospe Esaja. No ja, torej. No ja, seveda. Zamenjali smo točki 5 in 9, tako da bomo zdaj šli k točki 9 in besedo bo dobila gospa. Lopez Fontanje. Lope Fontanje o petem kohezijskem poročilu ESE in strategiji za kohezijsko politiko po letu 2013. Eh, kot smo že povedali, imamo tukaj težave s prekrivanjem eh, v besedilih s tem, kar pripravlja odbor regi, če mi to povemo tako lepo um, politično korektno. Uh, Tako da, gospa eh, Lope Fontanje, dajem vam besedo, da nam eh, predstavite vaš osnutek. Najlepša hvala, gospa predsednica. Ja, eh, kot sem že povedala v odboru, sem že dejansko se večkrat srečala s poročevalcem iz odbora regije in upam, da ne bomo imeli več kot toliko problemov v zvezi s tem. No, politika, kot je razvidno iz petega kohezijskega poročila, prispeva k gospodarski rasti, k ustvarjanju delovnih mest in k trajnostnemu razvoju Evropske unije. Ta kohezijska politika igra zelo pomembno vlogo in pri tem je seveda treba upoštevati situacijo, v kateri smo se znašli kriza, ki je zelo prizadela določena prebivalstva, v kateri so razpadla številna podjetja, v kateri se je zelo povišala stopnja brezposelnosti, zahteva močno kohezijsko politiko, za katero so potrebna zadostna sredstva. Kriza nas je veliko naučila, med drugim tudi to, da mora Evropska unija preseči svoja notranja razhajanja in neravnovesja in gledati v prihodnost. Kohezijska politika je eh, ključno orodje za dosego tega cilja. Lizbonska strategija, to lahko povemo, ni delovala in danes je še bolj kot kadarkoli potrebno, da strategija za prihodnje leta, torej strategija 2020, deluje. Da bi to dosegli, morajo države članice in vse politike Evropske unije si prizadevati za dosego zastavljenih ciljev. Kohezijska politika torej mora biti strateško opredeljena in sredstva iz naslova te politike morajo eh, voditi k doseganju zastavljenih ciljev. Treba pa je seveda preseči probleme z razprševanja zaradi prevelikega števila prednostnih nalog. Eh, Najti moramo odgovore za specifične izzive, ki se postavljajo pred nami v prihodnih letih in ki so v skladu s strategijo 2020. In zato, da bodo naložbe bolj rentabilne, moramo zagotoviti še bolj učinkovito politiko in tako doseči konkretne in količinsko opredeljene rezultate. Izdatki morajo biti namenjeni izvajanju glavnih prednostnih nalog, ki lahko prinašajo dodano vrednost na več ravneh, evropski, nacionalni, regionalni in celo lokalni. Sama menim, da je to nujno za dobro delovanje. Ravno tako je nujno dosti bolj strateško gledanje usmerjeno v doseganje ciljev. Zato moramo predhodno določiti jasne cilje, ki jih bomo lahko tudi količinsko določiti. Določiti moramo kazalnike za njihovo eh, vrednotenje in eh, tudi način za prikaz eh, rezultatov na transparenten način. Zmanjšati moramo administrativna bremena, ki jih trpijo delavci, ki delajo za mm, te sklade. Skladi so že pokazali, kako je kriza eh, udarila po malih in srednjih podjetjih in zato imajo ti pomembno ulogo v boju proti krizi. Potrebujemo kohezijsko politiko, v, se bo, v katero se bodo vključile tudi ustanove na regionalni ravni, ki bodo prispevali k ustvarjanju delovnih mest. Spodbujati je treba uh, vseživljensko učenje in možnosti delavcev za prilagajanje svojih sposobnosti novim zahtevam na trgu. Kriza pomeni tudi nove stvari, spremembo, nove priložnosti, kar pomeni tudi nove sektorje na področju gospodarstva, naprimer zeleno gospodarstvo, na katero se je treba bolj osredotočiti. Naša naloga pa je, da se omogoči ustvarjanje novih podjetij, zlasti takih, ki odpirajo nova delovna mesta. In MSP-ji morajo biti sposobni izvajati nove inovativne projekte. Tako, bolj ali manj je to vsebina tega, kar sem želela povedati danes in pričakujem vaše prispevke za to, da bomo lahko pripravili predloge sprememb. Ja, vielen Dank. Um, ähm, mi... Gospa Šreder, hvala lepa. Jaz se zahvaljujem poročevalki in meni je postalo jasno, kakšni so vaši cili. Moram pa povedati, da imam malo probleme z besedilom, da to vidim v tem uh, besedilu. Mogoče so to zunanji vzroki, uh, kratk. Uh, tekst, predpisano število vrstic in tako dalje. Jaz imam občutek, da to poročilo ki bi moral biti eh, osnova za nadaljne delo, tako da si, si mi to predstavljamo. In sicer eh, okvirni eh, pogoj za Eh, zakonodajo. Meni se zdi, da je to premalo. Eh, go, kolega Fiber je dal poročilo, ki je zelo konkretno, eh, kjer je to zelo dobro opisal, predvsem v svojem maternem jeziku, mogoče ni bilo to tako dobro preneseno v druge jezike. On je točno zadev v črno. In to je predstava, uh, Eh, o okvirnih pogojih. To je eh, vsebina, čist konkretno. In če poročilo Piperja pogledamo, potem čist točno vemo, kje smo in kakšno more biti to poročilo. To je zelo težko, jaz delam prvo obeh in eh, ta splošna formulacija tega poročila, ne vem, kako bo se lahko vključila v ono poročilo. E, da izpolnimo nalogo, ki imamo, bi morali biti dosti bolj konkretni. Jaz mislim, da ne grem proti vašim intencijam, jaz mislim, da je e, to naloga e, odbora in poročevalcev v senci, da tako naredimo, ker drugač ne bomo uspeha imeli. Stoprocentno je, da gre tu za socialno vprašanje, da je treba vse to narediti v temo, odboru, ne v drugih odborih. En, prvič, da ostanemo v tem, kar je bilo dogovorjeno med predsedujočimi, in drugič tudi zato, ker ta eh, odbor ima ustrezno znanje za to in to je načelna pripomba. Jaz mislim, da lahko sodelujemo, jaz mislim, da ne gre za eh, vsebinsko kontroverzo, ampak moramo biti dosti bolj konkretni in zato bomo morali delati s številnimi predlogi sprememb. Druga točka je vprašanje, kaj je vsebina. Vi ste se osredotočili na tiste ljudi, ki delajo, ki so v delovnem procesu, Eh, ki ima, eh, morajo imeti več eh, treninga, ki morajo se prilagoditi novi položaju, kriza, obnovati. To podpiram na vsak način, Ampak jaz mislim, da največji napredek v zadnjem letu v boju proti revščini in usklaševanjem v zvezi z to direktivo je, da smo dobili dve smernice, ki so zunaj tega področja in zadevajo ljudi, ki so zunaj. Tu EU e 2020, e, borba proti revščini in izključevanje in pa število tistih, ki prehitro zapustijo šolanje. Jaz mislim, da moramo to, temu posvetiti veliko preozornost. Tretja prepomba, ta sklad je tisti sklad, ki eh, je odločilen Za razvoj demokracije mi moramo uh, se zavzeti za to, da vse ohranimo kakovost, ki jo imamo, oziroma da jo še izboljšamo. Jan Olsen iz uh, Evropskega odbora za gospodarstvo nam je dal uh, in predstavu poročilo in študijo in čist konkretne eh, formulacije so v tem poročilu, kaj je treba izboljšati. Mislim, da bi lahko to vključili, ker je to izredno pomembno. In zadnja pripomba, ki je za me pomembna in sicer zato, ker gre tu za prekrivanje z eh, drugimi odbori. Eh, na trgu dela bi morali imeti vsi enake plače, enake pogoje, ne bi smeli biti diskriminirani. E, tu gre za odločilno e, primer za e, kohezijski sklad in da se tega sploh ne upošteva v poročilu. Čeprav je to cilj strukturnih skladov in pogodbe, jaz mislim, da bi moralo biti to tudi nadaljne težišče. Hvala. Um, merci, še večer. Eh, Hvala, gospa podpredsednica. Ampak vse veste, kakšne omejitve imamo pri mnenjih, ali ne? Vsi vemo, kako težko je, ko moramo upoštevati te omejitve. Ampak gospa Lope Fontanje, rekli ste v uvodu, da ste imeli dobre stike z gospodom Piperjem, vendar pa niste nič omenili rezultatov vašega posvetovanja. Kaj pomeni, da bo gospod Piper eh, izločil iz svojega poročila tiste dele, ki zadevajo pristojnost našega odbora ali ne? Zato, ker naš cilj je, da teh točk v delu, o katerem bo glasoval odbor regij, ne bi bilo. Ja, jasno je, mm, gospa predsednica, da bomo interese našega odbora dobro zastopali, kakorkoli. Dobro je že to, da imamo dobre odnose z gospodom Piperjem, da lahko govorimo z njim in da potem mi sami pripravimo naše lastno poročilo z našimi lastnimi sklepi, ki ne bodo nujno enaki kot eh, sklepi gospoda Piperja. O tem bomo še morali razpravljati v prihodnjih dneh. No. Ma ne, se ne gre za to, ali se strinjamo z njimi ali ne. Oni nimajo kaj govoriti o Evropskem socialnem skladu. To je v naši pristojnosti in pika. Merci, madame la présidente. Euh, tout d'abord, je voudrais... Hvala, gospa predsednica. Na začetku bi želela čestitati poročevalki gospe Lope Fontanje, saj sem poročevalka v senci skupine Alde in zdi se mi, da je njen osnutek mnenja zelo dobro pripravljen in vsebuje v glavnem zelo pomembne zadeve z področja pristojnosti našega odbora. Eh, sklepi. O petem kohezijskem poročilu so zelo pomembni v tem obdobju gospodarske krize in to je treba uporabiti za spodbuditev evropskega gospodarstva in uh, novih delovnih mest. Čeprav um, je delovanje kohezijske politike dovolj dobro, pa bo treba vendarle sprejeti marsikatere ukrepe, zato da bomo zaezili neenakosti in zaezili naraščanje brezposobnosti. Strinjam se s poročevalko, da je treba izboljšati sinergije med različnimi skladi, med Evropskim socialnim skladom in Evropskim skladom za regionalni razvoj. Rada pa bi predlagala, da bi sem vključili tudi Evropski sklad za razvoj podeželja, pa tudi druge programe, prednostna področja, kot so obnovljivi viri energije, izobraževanje, raziskave in razvoj, so tudi področja, ki jih moramo upoštevati. In dejavnosti morajo dejansko biti dobro usmerjene na glavne prednostne naloge in tako bomo lahko zagotovili učinkovito izvajanje kohezijske politike v skladu se strategijo Evropa 2020. Še nekaj se mi zdi zelo pomembno in sicer okrepitev načela partnerstva. In mislim, da morajo v to biti vključeni bolj lokalni in regionalni ter socioekonomski partnerji. Uh, tako da bomo skupaj zagotovili tudi delovanje strategije Evropa 2020. Hvala lepa. Eh, zelo zadovoljna sem, sicer je to vaša izbira osebna, da ste se izrazili v jeziku Rusoja, Volterja in drugih velikih mislecev. Gospa Cimer. Ja, čist na kratko. Uh, Jaz izredno podpiram napore, ki gredo v to smer, da je naš odbor odgovoren za konkretne formulacije, tudi eh, to, kar pričakujemo v prihodne, da tudi ustrezno jasno se umestimo eh, v odnosu do eh, regij. Eh, ponujam sodelovanje, to, kar imamo zdaj kot osnutek, glede na to, da je vse limitirano, eh, števi, predpisano število znakov in tako dalje. Eh, jaz predlagam, da zadeve, ki tu zdaj manjkajo, vključimo z amandmaji. In da z kolegico Šreder to skupno nadiva, da dava precizne predloge, kaj ti eh, splošne izjave, ki so zdaj notr, kot je eh, učinkovitost Evropskega socialnega sklada, eh, bi bilo treba bolj o, podrobno opisati. Eh, potrebno je napisati natančno, kaj je treba narediti, da bomo prišli do rezultatov v interesu ciljev za Evropski socialni sklad, da so zadeve potem. Eh, pregledne in da se jih da kontrolirati. Hotela bi opozoriti tudi na to, da ena zahteva, eh, tudi kar zadeva solidarnost, eh, da je tu potrebno ustvariti eh, pogoje za to drugače, bodo vse najave iz lanskega leta, leta borbe proti siromaštvu in izključenosti, samo besede na papirju. Mi bi imeli zdaj priložnost, da nekaj konkretnega naredimo in to moramo tudi narediti. Gospod Tomasman, na to pa gospod Edith Bauer. Hvala, gospa predsedujoča. Hotev sem se izredno zahvaliti Veronike za možnost, da dobimo takšno poročilo, ki je osnova. E, Kaj je e, cilj? Mi bi hoteli doseči, da bo Evropski socialni sklad bolj viden in zato moramo seveda ustvariti pogoje, kot smo tudi slišali. Mi vemo, da je, je e, dolžina besedila omejena. Eh, jaz mislim, da je to zagotovo izredno pomembna zadeva, da je ta sklad zelo dober, za razliko od nekaterih drugih skladov, katerih učinkov sploh ne občutimo. Mi bi morali bolj osredotočiti na to, kar imamo. Zagotovo nam bo skupno zaporočevalko uspelo, da bomo imeli priložnost, da konkretne zadeve opredelimo. In naloga, da postanemo vidni pri eh, malih in srednjih podjetij, jaz mislim, da je, smo si tu vsi edini, da je to treba na vsak način doseči. Kar zadeva eh, boj proti siromaštvu, revščini in e, izključenosti, e, tu imamo številne možnosti komuniciranja, mi moramo pa zadeve osredotočiti in sicer reči, da to je možnost zato, ker imamo Evropski socialni sklad, ki ga bomo za to uporabljali. In tu rabimo natančno opredelitev v primerjavi z regionalnim skladom. Jaz eh, smo rekel, da smo večkrat že slišali, zdaj pa hoče regionalni sklad vse spraviti pod svojo streho. To ne drži, to ne sme biti. Mi moramo ustvariti možnosti, da se čistočno ve, kdo je pristojen za kakšno področje in kakšno usmeritev imamo pri svojem Evropskem socialnem skladu. Eh, jaz poznam kolega Piperjazni, jaz sem prepričan, da bomo zelo dobro sodelovali in Elizabet Oni, nad zmešal to sestavo. Strinjam, imamo dobro osnovo in to je pomembno. Nimamo, kot pri drugih poročilih, možnost, da nekdo je vodilni, napiše poročilo, drugi pa samo mnenje. V skladu z 50. členom poslovnika eh, ni potrebno, da točno prevzamemo to, kar eh, pišejo drugi odbori. In zato je potrebno, da imamo točno definicijo Evropskega socialnega sklada. Ob koncu bi hotel povedati nekaj eh, področje, ki spada k nam. Eh, Eh, število tistih, ki predho, prehitro zapustijo šolanje. Mi imamo eh, v Nemčiji s tem problem, ampak eh, ugotovili smo, da obstajajo ukrepi, ki so učinkoviti. Nekatere občine niso hotele ničesar za to plačati. Mi smo z evropskim denarjem financirali ukrepe, ki so bili zelo uspešni. Jaz sem prepričan, da bomo lahko vključili svoje Eh, predloge spremen in Veronika, da bomo imeli priložnost, da bomo dobili to, kar potrebujemo, da bo dobil Evropski socialni sklad jasno perspektivo in to bo za ob, zagotovo obe strani za to poskrbele v obeh odborih. Jaz sem pripričan, da imamo tu dobro priložnost, da bo to poročilo, za katerim bodo državljani zadovoljni président, madame Edith Bauer et puis monsieur Alessandro Serkas. Madame Bauer. Gospa Bauer, nato pa Aleksandra Serkas. Ja, nekaj kratkih komentarjev imam v zvezi s tem poročilom. Sklepam, da ko danes govorimo o prihodnosti kohezijske politike, pripravljamo več dokumentov, In tudi sama bi eh, rekla, da imam mnenje, ki bo jutri na dnevnem redu v zvezi s tem in zaradi tega lahko um, razumem te težke zahteve, ki jih je težko uh, spoštovati, kot je povedala Veronik. Še zlasti glede na to, da imamo tukaj tudi zahteve v zvezi z okrepljenim sodelovanjem. Jasno je, da moramo zagotoviti celovito delovanje skladov, naprimer imamo lahko manjše podjetje oziroma ustanovo, kjer potrebujemo druge, druga sredstva, ampak za Um, ustanov, ust, odprtje novega delovnega mesta, pa moramo znati uporabljati različna razpoložljiva sredstva. Ne moremo vedno sprejemati odločitev ločeno in ne upoštevati tudi vprašanj in odločitev, ki se sprejemajo v drugih odborih in v katerih razpravljajo drugi. To bi lahko postalo problematično mislim, da bodo predlogi sprememb potrebni za to, da dopolnimo to poročilo in sicer v zvezi s strategijo 2020, na katero se bomo osredotočili. Ugotoviti moramo, v kolikšni miri je ta strategija res ustrezna za kohezijsko politiko. Ugotoviti moramo, ali sta usklajeni ali ne in ali je Evropski socialni sklad širše zastavljen kot strategija Evropa 2020 ali obratno? Gospod Serkas, potem pa bomo zaključili s seznanom govornikov. Hvala, gospa predsednica. Na kratko se bom oglasil in spregovoril v imenu poročevalke v senci naše skupine, ki je žal ni tukaj danes, ampak kakorkoli naša skupina močno podpira poročilo gospe Lope Fontanije. Zdi se nam, da dejansko zelo jasno razlikuje med tem, kaj je kohezijska politika, kaj je kohezijski sklad in tudi. Eh, kaj pomenijo odbori v skladu s 50. členom. To bo gotovo huda borba, tega si ne moremo zakrivati, ampak gospa Lope Fontanje jasno zapiše, da Evropski socialni sklad igra specifično ulogo in je bistvenega pomena za socialno kohezijo. Vse to kaže, da bomo v prihodnosti zelo mm, slišali zelo močne izraze usmerjene k temu, da bi se ta sklad spremenil, prilagodil drugim politikam in tako naprej. In mi bomo morali biti zelo pozorni, da se pri tem ne bi vidik socialne politike, o kateri tukaj govorimo, izgubil uprit drugim politikam. Tako da, eh, Veronika, pri tej borbi, no, govorim, borbi, boj, se ne bo to tak krval boj, ampak eh, lahko si prepričana, da bo naša skupina, socialni demokrati, ti stala ob strani pri tem boju, ki ga bo treba voditi v prihodnje in ki je že naš zgodovinski boj. Eh, v redu, gospa poročevalka, želite besedo ponovno? Ja, na kratko, izvolite. Prav na kratko bi se želela zahvaliti kolegom za njihove prispevke. Sama se zavedam, da je to besedilo precej omejeno, da je precej splošno zastavljeno. E, ampak tudi s takim besedilom, kljub vsem omejitvam, se lahko. E, Eh, natančno osvetli različne točke. Seveda računam na vse skupine, da bodo prispevale k izboljšavam k temu besedilu in da se bomo lahko v njem dotaknili vseh točk, ki nas zadevajo in s katerimi se ukvarjamo v odboru za delo in socialne zadeve. Eh, seveda lahko računate tudi name in na moje sodelovanje in mislim, da bomo skupaj gotovo prišli do dobrega besedila. Hvala lepa. Gospa poročevalka, hvala. No, glede na to, da so bile izražene želje po uložitvi predlogov sprememb, naj vam povem, da je možno za to do 19. aprila. Koledar imamo kar precej zapolnjen, tako da upam, jaz se bom tudi obrnila na odbor regij in spregovorila z njimi o naših skrbeh. Eh, predloge sprememb in kompromisne predloge pa bomo obravnavali. Eh, od 24. Eh, maja naprej. Ne bomo pa imeli specifičnih razprav o amandmajih. Torej, razprava 24. Eh, maja zjutraj, glasovanje 24. maja popovdne. In eh, upam, da bomo do takrat tudi razrešili ta problem prekrivanja pristojnosti. Sedaj pa gremo k naslednji točki, šesti točki na dnevnem redu. Eh, poročilo oziroma osnutek mnenja gospe Jean Lambert Eh, o predlogu direktive sveta o ravnanju z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki, eh, ki, za katerega je bilo, bila izražena nedopustnost priprave mnenja, glede na to, da je tema v pristojnosti drugih odborov in ne našega ampak vse zadevne skupine so se o tem dogovorile, tako da sedaj dajem besedo kar pripravljalki mnenja, eh, da nam pri, predstavi kompromisne predloge, ki so bili se pripravljeni. Eh, ja, ne bo gospod Jean Lambert tega predstavila, ampak njena namestnica. Izvolite. Džin Labrd ne more biti danes tukaj in zato me prosila naj jo nadomeščam. Pročevalka bi se želila zahvaliti vsem eh, poročevalcem v senci za dobro sodelovanje in uporabno izmenjavo stališč. Opravičuje se, da ne more biti prisotna. Nedavni dogodki na Japonskem postavljajo pod vprašaj varnost eh, jedrske energije ampak vseeno je potrebno spomniti na to, da je bil osnutek sporočila in pa predlogi spremembe um, pripravljeni pred uh, to jedrsko katastrofo, zato se proražvalka ne spušča v jedrsko energijo kot takšno, ampak se osredotoča na zdravje in pa varnost vseh prizadetih delavcev in zahvaljujemo se poročevalci v senci, da podpirajo to stališče. Uh, imamo kompromise o členih 9, 12 v zvezi z preglednostjo in pa člen 4 gre za časovnico. Poročevalka je skušala najti kar najširše soglasje, vključila je eh, različne predloge sprememb različnih političnih skupin in jih vključila v kompromise. Predlagani so bili tudi nekateri ustni predlogi sprememb v začetku tega tedna. Želimo se vam zahvaliti za sodelovanje, eh, to, da se vključuje vse delavce, ki imajo opraviti z izrabljenim gorivom in pa radioaktivnimi odpadki. Zahvaljujem se vam za predlog spremembe v zvezi z spremembo pravne podlage. Na ta način bo upravljanje z eh, izrabljenim gorivom in pa radioaktivnimi odpadki enostavnejše. Veselim se vaših komentarjev. Hvala.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 Izvolite, hvala. Falbo, bet... Ne bom naredila napake kot prej in se takoj zahvaljujem poročevalki za njeno poročilo. Dejansko je tako, da to mnenje je seveda zelo nujno. Tudi gospa Cornelison je rekla glede na to, kar se je zgodilo v Fukushimi. Ampak. Tu gre, da nasplošno uredimo zadeve, e, čeprav seveda zdaj še bolj natančno pogledamo, kaj bomo zapisali, kako bomo to obravnavali, kako bomo zavarovali zdravje delavcev na tem občutljivem področju. Men se zdi, da gre za dobro poročilo, dobro mnenje, to sem že zadnjič rekla. In ravno z kompromisom, ki smo ga dosegli, v zvezi z četrtim členom, drugi odstavek je zdaj dosti boljše, zdaj je vprašanje 150 let varnosti, 250, eh, zdaj mm, je bilo prej napisano, zdaj pa je. Sedanja formulacija je dosti boljša eh, z, in se z to novo formulacijo tudi strinjam. Eh, Uh, amandma 28 se mi zdi dober in tudi moja politična skupina se s tem strinja. Hotela bi spregovoriti o treh točkah. Prva zadeva je eh, pri gospej Lembe, torej pri poročevalki, imam nekaj problemov pri amandmaju 21 z uh, jamstvom. Uh, torej, moram reči, da imam s tem določene probleme in prav tako z amandmanom 29, da se zagotovi, da bo Evropska unija eh, v 150 letih še imela na voljo eh, osebje in pa finančna sredstva. Jaz eh, mislim, da mi ne moramo tega odločati, mi ne moramo zahtevati, da se to zagotovi, mi lahko priporočimo. Zato mislim, da bom pri 29 eh, glasovala proti. Ne zato, ker mislim, da je to nespremljivo, ne zato, ker ne bi bilo zaželeno. Kar zadeva amadma 81, tu gre za to, da odpadki se lahko hranijo samo v državi, kjer so so nastali. In to se mi zdi, da znotraj Evropske unije, seveda jasno lahko rečemo, da imamo e, načelo povzročitelja, ampak geološka struktura v državah članicah je zelo različna. Zato bi bilo meni boljše, eh, če bi v prihodnosti imeli eno lokacijo, zaenkrat je še nimamo, kjer bi bilo varno in bi, eh, da bi se z eno drugo državo članico dogovorili, če obstaja takšna medsebojna ni eh, sporazumi, eh, da lahko eh, država, pri kateri nastaja odpadki, odpadke skladišči tudi v drugi državi. Torej, amandma 81 ne bom podprla podobno je z 82, tu se tudi eh, razmišlja, ali ne bi imeli mogoče varnih eh, lokacij v Rusiji, ampak Rusija seveda je zunaj Evropske unije in bi morala tu sprejeti naše pravne predpise eh, in če bodo pripravljeni delati na naših varnostnih standardih, tega ne vem, to bo verjetno problem, lokacija naj ne bi bila zunaj Evropske unije in še ena zadeva. Eh, ne urejati po Euratomu, temveč parlament mora v prihodno so odločati pri varnostnih standardih. To je pravilno, ravno po Fukushimi pravimo vsi, da je dobro, če se čim več ljudi s tem ukvarja. Hvala. E- Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospe Ja, najprej bi hotela uh, se zahvaliti poročevalki, ki je predala krasno poročilo. Hvala tudi predsedojoči, ki je še včeraj posredovala pri uh, obravnavi kompromisnih predlogov. Jaz mislim, da to posredovanje nam je pomagalo, da smo naredili korak naprej. E, tu obstajajo predlogi sprememb, na katerih je govorila gospa Meissner in o kateri smo tudi razpravljali in se dogovarjali. Kar eh, zadeva mojo politično skupino, lahko rečem, da podpiramo poročilo in tudi amanmaje, zato ker tu pride do izraza eh, skupna želja, da ima varnost eh, in zdravje delavcev prvo prioriteto. A, in tu, eh, kar zadeva jamstvo, eh, nekdo eh, mora prevzeti odgovornost. In jaz tu ne bi hotela imeti nobenih omejitev. Poročilo Šinemata je dobra osnova, da kako se ravna na tem področju v posameznih državah članicah in jasno morajo podjetja kriti stroške in prevzeti odgovornost. Ampak na vsak način mora država to nadzirati in tudi garantirati. Jutri eh, na glasovanju upam, da bomo imeli eh, pozitivno glasovanje in da se bodo potem stvari tudi realizirale. Hvala lepa. Hvala lepa. In preden dam besedo naslednjim dvem govornikom, bi želela obrazložiti to, kar je naša predsednica Beresova povedala že na začetku sestanka. In sicer, da cela skupina, cel skupek predlogov sprememb niso bili sprejeti, zato ker so se nanašali na področje, ki niso v pristojnosti eh, našega odbora. In to so. Eh, predlogi sprememb 5, 15, 16, 52, 64, 66, 67, 68, 71, 72, 73, um, 81 in 82. Eh, ti predloge spremem se namreč ne nanašajo na naše pristojnosti. Sedaj pa dajem besedo naslednjemu poročevalcu v senci, gospodu Tomasu. Manu, izvolite. Ne, Hendlu, izvolite. To, kar imamo, je odlično delo in jaz bi se kolegici Lembert hotel zahvaliti. Torej, mi smo eh, dali nekaj predlogov sprememb, v katerih smo hoteli pokazati, da podpiramo to poročilo in meni se zdi, da je izredno pomembno, da vzpostavljamo in razširjamo pravne osnove, tako da eh, se lahko parlament eh, udeležuje teh razprav. In sklicovanje na delo Evropske unije in okvirno eh, direktivo je izredno pomembno. V tem besedilu, bomo, o katerem bomo jutri glasovali, je imamo razširitev na delavce, ki ne, del, ne delajo samo z temi eh, elementi, temveč ki so kakorkoli vključeni v ta proces. Eh, torej njihova zaščita je izredno pomembna. Omenil bi še eno točko in prosim, da podprete en amandma, ki sem ga uložil, de, namreč 90, v, na osnovi mojih izkušenj. Mm, vem, da pri poklicnih boleznih je izredno pomembno, da lahko do, se dokaže kontaminacija z radioaktivnimi snovmi. E, Dosti krat e, je to v praksi izredno težko, predvsem kar zadeva delo z temi snovmi. E, to je komplicirano predvsem, kadar je kontaminacija stara že deset let. Zato v tem amantmaju 90 predlagam, da se delovne dokumente hrani 50 let in sicer na enem neodvisnem mestu. E, seveda je treba tu upoštevati tudi zaščito podatkov, e, tako da delavcem e, omogočimo, da svoje pravice dokažejo, če ne gre drugače, tudi na sodišču. Hvala. In Sedaj pa končno še kolega Tomas Mann. Gospa predsedujoča, jaz mislim, da imamo dobro osnovo, ki se razlikuje od tega, kar smo obravnavali prejšnji teden v Štrasburgu. E, tam je šlo za vprašanje jedrske politike in vprašanje, ali je potrebno opredeliti določene termine. In tu smo opazili, da obstajajo razlike. Nekateri so bolj zainteresirani za gospodarske zadeve, torej smatrajo, da je to bolj pomembno. In, e, interesom ne dajo eh, toliko pomena. Da nismo enotni v parlamentu, to smo eh, opazili. Imamo različne izkušnje v posameznih državah, zato nobene eh, resolucije nismo mogli sprejeti. Dobili smo tudi pozive državljanov, ampak imamo različna izhodišča. Gos, eh, komisar Oettinger, torej jaz mu nič ne zavidam, če hoče pripraviti neko skupno evropsko pot, zato ker so takšne razlike. To je osnovna pozicija, kako tu ravnamo. In to je nekaj čist drugega, kot to, kar mi obravnavamo v našem odboru. Mi e, govorimo o tem, kaj je za ljudmi, ki tam delajo. Ne moramo reči, eh, to bomo zdaj zaprli, pa pa pogledajte, kaj se boste znašli. E, eh, tu so ljudje, ki e, se, se za, e, so verjeli, da so varnostni ukrepi dovolj e, dobri. E, Jaz mislim, da edino, kar lahko naredimo, je, da poskrbimo za to, da tisti, ki tam delajo, ne samo živijo in preživijo, temveč da jim rečemo, da jim jamčimo. Eh, in eh, to je ta točka, Eh, v zvezi z jamstvom. Jamstvo je izredno pomembno. Jaz upam, da se bomo jutri zadinili na to in drugič, da bomo imeli regulacijske eh, organe, ki bodo nekaj nadili. Eh, če bomo samo govorili, ja se ne bo tako grozno. To se je videlo zdaj na japonskem. In če mislijo nekateri, da elektrarne, ki imajo varnostne eh, standarde, da je to jamstvo, da lahko ljudem rečemo, da ja bo že nekako delovalo. Eh, tu gre tudi za transportne delavce, varnostne eh, organe, eh, policaje, ki morajo videti, kaj se dogaja, številni prostovoljci, ki so bili zdaj na japonskem in ki morajo posredovati tudi na drugih mestih in mi moramo poskrbeti za to, da eh, jih ustrezno zaščitimo. In Zdaj eh, se govori o lociranju elektrarn v, eh, na lokacijah, ki so varne. E, torej moramo se zanesti na to, da se bo nekaj popravilo. Meni se zdi, da je izredno pomembno, da imamo dokumente, ki bodo dolgo časa na voljo, tako da bomo lahko e, kaznovali e, tiste, ki e, povzročajo nevarnost. E, V odboru smo o tem že razpravljali in jaz upam, da bomo jutri to realizirali, da bomo dali pomemben signal tistim, eh, ki tam delajo in ki jim bomo lahko rekli, da so varni, ker imamo mi nadzor in možnosti reguliranja eh, in to nam more skupno uspeti. Hvala lepa. Ne vem, če želi kolegica Kornelis podati še kakšno pripombo. Na kratko. Prav gotovo bom eh, vse čestitke prenesla kolegici Lambertovi. Hvala za vašo podporo. Na kratko, gospe Meissner. kot sta povedala gospa Steinbrück in pa gospa um, Figueiredo, eh, teh predlogov. Spremem še nimamo, zato ne bomo o tem glasovali. Ja, to sem dobila napačno informacijo od uh, asistentke, pravi gospa Majsne. 21, to se mi zdi uh, dober predlog spremembe saj vsebuje element odgovornosti. Dejansko to pomeni, da zagotovimo, da je nekdo odgovoren tudi pri. Mm, so, um, I... Tudi v podpodjetjih in podpogodbah. Se pravi, podpiram ta predlog spremembe 21. To je povedala tudi gospa Steinbrück. Gospod Hendel je govoril o predlogu spremembe 19. Eh, pravzaprav poročevalka podpira vse predloge sprememb, ki so bili uloženi strani različnih političnih skupin. In eh, po tej razpravi sem prepričana, da bo poročilo sprejeto z veliko večino kasneje bo prišlo do velike bitke, ko se bomo morali pogajati z kolegi iz odbora ITRE, tako da bojo zdravje in varnost um, uvrstili tudi na vrh njihovega dnevnega reda. Najlepša hvala. Torej, jutri bomo glasovali o tem mnenju, kot že vemo. In takrat bo gotovo sprejetih eh, veliko predlogov sprememb, morda vsi tako, kot je bilo povedano. Tako smo sedaj zaključili s to točko na dnevnem redu in sedaj bomo šli na naslednjo točko na dnevnem redu in to je um, pogovor s socialnimi partnerji v zvezi z. torej skupna razprava. Torej, uh, govorili bomo o izvajanju uporabi uh, direktive o varstvu delavcev in tako, da bom sedaj takoj dala besedo kolegom sedaj v zvezi s tem, potem pa našim gostom, ne? Ja, prevod je, ampak je bil bolj počasen. Sedaj pa slišim prevod. Então, mas agora que creio que já ouviu, eh, quer introduzir o... Dobro, tako da sprašujem sedaj glede na to, kar sem že povedala, ali želite uvesti to temo, torej vam dajem besedo. Room... Samo iz vljudnosti, ali lahko poveste, kje v sobi so socialni partnerji? Ja, tako da vem, koga naslavljam. Samo uvodoma. ta uredba je stopila v veljavo maja 2002 in pravzaprav sprejele vse države članice, gre za vse postopke plačilne sposobnosti, likvidacijo in tako naprej. Postopke so uh, upletene, zavarovalnice, kreditne institucije. In tako naprej. Gre za računovodski sistem, za administracijo, kjer bi plačilna sposobnost lahko imela tudi čezmejne posledice. Nikoli nismo nameravali harmonizirati teh pravil in mislim, da bo temu tako ostalo v odboru za pravne zadeve. Prilagoditve bi morale pokrivati čezmejna podjetja, njihovo obnovo um, in upravljanje. V primeru plačilne nesposobnosti morali bi maksimizirati uh, um, povratne dobičke za um, upnike, gre za učinkovitost. Leta 2008 smo dobili direktivo o zaščiti delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca in moramo razlikovati zakonodajo iz leta 2008 in pa 2002. Osnutek mnenja, kaj ga imate pred seboj, je odziv na željo odbora za pravne zadeve, da bi razmišljali o nadaljni harmonizaciji pravosodnih vidikov plačilne nesposobnosti. In eh, sama sem razmišljala o tem, ali so potrebne prilagoditve ali zaželjene na področju zaščite delo jemalcev oziroma ali to, to do sedaj dobro deluje. Torej, slišali smo to predstavitev. Eh, pozdravljam naše socialne partnerje in eh, veselim se razprave z njimi. Dobrigada, kolege. Hvala lepa, kolegica. No, naš sekretarjat, sekretarjat našega odbora je poslal povabila različnim socialnim partnerjem. Vendar imamo v tem trenutku samo predstavnike Evropske konfederacije sindikatov tukaj. In eh, med nami bomo imeli tudi predstavnika komisije. Njega bomo tudi slišali, tako da bi za začetek dala besedo predstavniku ETUKA, torej Narodne eh, Evropske konfederacije sindikatov, gospe, predstavnici, torej Vilk Varnek. Najprej bom dala besedo vam, na to pa vašemu kolegu Valdenbergu. Je tako? Sta dva ali ne, ki boste spregovorila o tem vprašanju? Sem prav razumela? Ja, izvolite, gospa Varnek, imate besedo. Thank you very much and thank you very much for inviting. Hvala lepa. Hvala lepa za to, da ste povabili socialne partnerje na to predstavitev. Čeprav je v sobi prisotna samo ena stran socialnih partnerjev, samo sindikati so izkoristili možnost tega povabila. Kakorkoli, hvala. Torej, eh, Zveza sindikatov prav gotovo smata direktivo za zaščito delavcev v primeru plačila nesposobnosti delodajalca kot nepogrešljiv inštrument evropskega prava, ki zagotavlja minimalno stopnjo zaščite delavcem po vsej Evropi. To je del zakonodaje, ki je zlasti pomemben v času krize. vedno več je podjetij, ki ne morejo izpolniti svojih dožnosti do delavcev. Če si ogledamo številke komisije, lahko vidimo, da so med leti 2008-2009 imeli 19 eh, odstotni poraz primerov bankrotov v Evropski uniji. To pomeni 61 odstotkov porasta pri delavcih, ki so jih ti bankroti prizadeli najboljša zaščita delavcev pred plačilno nesposobnostjo je ta, da se izognemo bankrotom podjetij. In eh, to me privede do ključnih točk, eh, kar se nas tiče. Ključna točka je seveda člen 3.1, eh, gre za zaščito delavcev in pa nadomestila za delavce. Um, um, ta pojem uh, nadomestil bi bilo potrebno še bolj jasno določiti. Cela vrsta držav članic um, ima, posebna, ima posebno vrsto um, plačil, izključuje naprimer nagrade, bonuse, dodatna plačila in tako naprej. Lahko bi um, zbrisali del eh, ki se nanaša na te posebne nacionalne posebnosti. Druga točka, ki je za nas posebnega pomena. Eh, je za, tukaj gre za omejeno odgovornost institucij. Tukaj se moramo vprašati najprej, eh, kako dolgo je obdobje, ko je potrebno izpolniti neporavnane ne obveznosti in pa omejitev za ta izplačila, torej zgornjo mejo. Oboje, obe točki je potrebno oceniti skupaj. Zgornja meja je lahko ocenjena kot spremljiva, ampak če gre za krajše časovno obdobje, potem to ogroža socialne cile te direktive. V praksi so sindikati poročali o tem, da jih močno skrbi dejstvo, da za veliko število um, delavcev neporavnane obveznosti um, presegajo zgorne nacionalne meje. Pogosto obstajajo problemi z eh, likvidnostjo in to odloži neporavnane povezanosti za več kot nekaj mesecev. Se pravi, omejitve v členu 4 bi morale biti dvignjene in ubeseditev mora biti okrepljena. Kaj pomeni socialno kompatibilno? Za več pravne jasnosti potrebno je poskrbeti za več eh, pravne jasnosti in pa se izogniti zmaševanja odgovornosti držav članic. Potem pa še v kontekstu prava podjetij, kako je to predstavila gospa Girling. Naša organizacija meni, da imajo postopki plačilne nesposobnosti velik vpliv na postopek zaposlovanja. Podjetja izbirajo svoje sedeže. Ne glede na postopke plačile nesposobnosti, ampak eh, glede na druge, da, na druge vidike, ki so pomembni za njihovo izbiro sedeža, naprimer obdavčevanje in tako naprej če začneš za nekim podjetjem, ne boš takoj začel razmišljati o možnosti, da boš bankrotiral. Presenečeni smo bili nad uh, zanikanjem povezave med, uh, med pravom zaposlovanja in pa plačilno nesposobnostjo. ITUC does agree Direktiva želi, iz leta 2008 želi predvsem zaščititi delavce. Um, naša organizacija meni, da je zaščita delavcev s to direktivo sicer zagotovljena, ampak eh, potrebno je odpraviti že omenjene pomankljivosti. Zdi se nam, da so zadeve stale preveč fleksibilne za države članice. In zato se sprašujemo, ali menite, da bi, mna, da bi mnenju lahko dodali vprašanje pravilnega prenosa v nacionalno zakonodajo, saj eh, ugotovitve komisije kažejo na kršitve pri prenosu v nacionalno pravo in mislimo, da bi komisija morala v takšnih primerjih začeti postopke zaradi kršitev. Hvala. Obrigada. In e tam. Hvala lepa. No, in besedo bomo dal še eh, za dopolnitev. Gospodu Vandenbergu, ravno tako iz Evropske konfederacije sindikatov. Izvolite. Hvala, strinjam se s kolegico. Vendar pa bom bolj praktično. Vzel bom primer izvajanja direktive iz leta 2008 skozi 94 v Belgiji. Predstavil bom nek primer, eh, na podlagi katerega bom, eh, bom eh, pokazal na pomankljivosti in pa dobre strani direktive. Kot sindikati smo v Belgiji zadovoljni z načinom, kako je bila direktiva izvajana v Belgiji. To dokazuje tudi dejstvo, da smo že več kot leto brez vlade, pa nam še vedno splačujejo plače. Uh, menimo tudi, da pri izvajanju te direktive ni bilo veliko vrzeli. Um, vseeno pa obstajajo določene vrzeli in te je potrebno zapolniti. Naprimer, zapleteni tretji člen z zgornjimi mejami in pa časovnimi obdobji. V Belgiji smo včasih imeli zapleten sistem z različnimi zgornjimi mejami, referenčnimi obdobji, glede na to, ali so, bile, ali so bila nadmestila povezana z eh, plačili v času dopusta, plačami ali, drugih, ali drugimi izplačili. V Belgiji smo sedaj poenostavili sistem in imamo samo splošni, splošno zgornjo mejo 25 tisoč evrov nadomestila oziroma pritožbe, ki so manjše od 25 eh, tisoč evrov, so načeloma uresničene. Včasih se je dogajalo, da bi lahko delavec, ki je dobil tudi nadomestilo v času dopusta, manj kot pa nekdo, ki tega nadomestila ni dobil. Pomembno je, da so ti sistemi jasni in enostavni. 90 odstotkov zahtev delavcev v Belgiji je izpolnjenih. v 80 primerjih je torej splačana 100-stotna 100 100 nadomestila. Prispevki v Belgiji so nižji kot nič cela pet odstotka bruto plače. To, se, to ni zanemarljivo, ampak vseeno to ni previsok. Uh, prispevek. Certain... Ko gre za izključitev določenih kategorij delojemalcev, eh, tudi v zvezi s tem se direktiva v Belgiji dobro izvaja. Včasih so bili delavci iz eh, neprofitnih sektorjev, nekomercialnih sektorjev um, izključeni, to pomeni, da Eh, form de fermetur ni pokrivala delavcev iz bolnišnic, iz izobraževanja in tako naprej, ampak to se je po letu 2008 uh, eh, spremenilo, ko je, ko je šel v stečaj nek dom za upokojence in so ostali na cesti tako delavci, kako tudi upokojenci. To se pravi, tudi neprofitna organizacija lahko bankrotira. To sicer je možnost manjša kot pri komercialnih podjetjih. Eh, in zato so prispevki delavcev v nekomercialnem sektorju manjši. Mislim, da je direktiva tukaj dovolj prožna, zato da bi lahko pokrila vse kategorije delavcev. In še nekaj o čeznacionalnih primerih. V Belgiji Fond de Fermature pokriva vse delavce, ki delajo v nekem podjetju ali ki redno delajo v Belgiji. Se pravi, v direktivi je vse lepo in prav, v praksi pa se pojavljajo nekatere težave. Naprimer, ko steče postopek plačilne nesposobnosti v drugi državi članici, ki pa vpliva na delavce v Belgiji. Za fonde fermeture je težko vzpostaviti stik z uradniki v drugih državah članicah, zato da bi dobili prave informacije o tem, kaj se dogaja. Ali gre dejansko za plačilno nesposobnost? Um, različne zakonodaje niso usklajene, ko gre za plačilno nesposobnost in zato uh, institucije v različnih državah včasih dobijo, težko dobijo prave informacije o tem, kaj se dogaja. Um, direktiva ni čisto jasna glede tega, kako določiti odgovorno institucijo uh, in odgovorno, um, odgovorni jamstveni sklad tu je torej težko včasih uh, ugotoviti, katera tista institucija, ki je odgovorna. Najlepša hvala. Prosila bi vas, če lahko, da nam vaje na pisna prispevka um, predstavite, če jih. Predložite sekretarijatu, ki jih bo lahko uh, posredoval svojim članom. Sedaj pa v imenu Evropske komisije, gospod Sintras. Ste na voljo, izvolite besedo. Hvala, kratek bom. Poročilo, ki je pred vami, je rezultat zunanje študije, ki jo je izvedla komisija. Ta študija se je ukvarjala z eh, državami članicami in pa evropskimi socialnimi partnerji Prav tako smo podali komentarje o ugotovitvah te študije. V glavnem študija raziskuje implementacijo direktive v državah članicah. Prvi študija vsebuje tudi celo število pomembnih števil, ko številu delojemalcev, ki so imeli koristi od eh, posredovanja jamstvenih skladov v letu 2006 do 2009, je 3,5 milijonov delavcev imelo koristi od eh, teh izplačil in to ni nekaj zanemarljivega. Poročilo ugotavlja, da so bile določbe pravilno izvajane, obstajajo pa nekateri pomisleki v zvezi z določenimi izvedbenimi ukrepi v nekaterih državah članicah. Lahko vam zagotovim, da bo komisija še naprej nadzorovala delovanje te direktive. To bomo tesno zasledovali in izkoristili vse inštrumente, ki jih imamo na razpolago, če bi se kje pojavili problemi. Eden izmed zaključkov študije je ta, da če si ogledamo zgodovino te direktive, ki je zelo stara direktiva, eh, lahko gotovimo, da več kot po več kot 30 letih ta direktiva še vedno odigra ključno vlogo pri zagotavljanju minimalne stopnje pravic eh, delavcev na delovnem trgu. To je pomembna točka, minimalna raven zaščite. Zahvaljujoč direktivi države članice, ki prej niso imeli jamstvenih eh, institucij, eh, so bile obvezane k temu, da jih ustanovijo in sedaj lahko te institucije pokrijejo neporavnane obveznosti do delavcev po primeru plačine nesposobnosti podjetja. Direktiva iz leta 2005 je pojasnila pravne posledice čeznacionalnih primerov in prilagodila je določbe za to, da bi lahko eh, upoštevali spremembe prava plačine nesposobnosti v državi članici in s tem se je še povečala pravna gotovost, pravna varnost v zvezi s tem, kar so povedali predstavniki socialnih partnerjev. Samo kratek komentar. Naj še enkrat povdarim značilnost te direktive. To je direktiva, ki nudi minimalno stopnjo zaščite in če si ogledamo raven plačil, eh, na katero komisija tako nima vpliva, lahko gotovimo, da obstaja velike razlike med posameznimi državami članicami in enako velja za časovno obdobje eh, in za odgovornost za določanje minimalnih standardov, se sprašujemo, ali je to resnično najboljša pot naprej, saj bi lahko vse skupaj na koncu privedlo do tega, da bi povsod eh, izvajali najnižjo stopnjo, najnižjo možno stopnjo zaščite in to je pozicija, ki je ne želimo spodbujati. Hvala lepa. Mislim, da lahko iz vašega odgovora sklepamo, da komisija ne razmišlja o tem, da bi v kratkem predstavila neko premembo te direktive. Torej, ohranili boste predlog direktive, takšen kot je. Torej, tukaj gre samo za neko študijo o oceni in izvajanju direktive. Je tako? Ja, tako se mi je zdelo. Ampak želite tudi odgovoriti? Naj pojasnim uh, ni namena, da bi spremenili zakonodajo. Istočasno je ta direktiva del nečesa, kar je povezano z informacijo in posvetovanjem. Gre za direktivo, ki je del postopka preverjanja ampak to je nek drugi vidik. Analize so se ravno začele in glede na krizo bo analize morda pokazale, da je v določenih pogledih direktiva mora biti prilagojena oziroma bi lahko delovala bolje. Ampak tako daleč še nismo. In uh, tako imenovani fitness check, ko gre za uh, obveznost ko gre za informacije. Um, torej, ti, ta preverjanja ne bodo pokazala rezultatov pred koncem leta 2011 in uh, nove zakonodaje ne predvidevamo prej kot pa uh, po letu 2013. Ne želimo pa spremeniti te direktive z postavljanjem najnižjih možnih standardov ali pa za poseganjem v pojem človeških odnosov. Obrigada, što in, šta eh, klarament. Najlepša hvala. No, popolnoma smo razumeli vsaj po mojem mnenju sedaj stališče Evropske komisije. No, sedaj pa imamo lahko razpravo, če želijo poslanci besedo v zvezi s tem, kar smo slišali, gospa Regner, izvolite. Hvala lepa. Predstavnik komisije je povdaril, gre za notranji trg in minimalni prak eh, zaščite delavcev. Notranji trg je seveda zdaj zelo zanimiv, ker smo v gospodarski krizi in se pojavlja eh, več insolvence. Moje vprašanja se nanašajo najprej na eh, definicije. Mi vemo, da so te eh, določene z nacionalnim pravom in eh, direktiva velja za vse osebe, ki so po notranjem državnem pravu delavci in bi ste upozorili na to, da pri izvedbi obstajajo določeni problemi. Se pravi, potrebno je pogledati, kakšni so nacionalni predpisi in kako se ti udejanjajo. Moja vprašanja se nanašajo na Češko, ampak ker ste vi v poročilu o tem govorili, eh, osebe, ki imajo samo pogodbo za izvedbo določenega dela, nimajo pravice do tega. Zdaj me zanima, kako izgleda ta češka izjema, kako se to ocenjuje in tisto nasplošno. E, torej, če jaz pogledam, e, glede na to, da je e, notranji trg vedno bolj kompliciran, e, da se vedno e, več imamo. E, e zaposlenih z omejenim delovnim časom in tako dalje. E, se mi postavlja vprašanje, kaj je z praktikanti? ki jih je vedno težje eh, opredeliti, ali so oni tudi vključeni v to ali ne. Mene zanima, kako bi lahko reševali ta problem. Jaz vem, da gre za nacionalne definicije. Nadaljno vprašanje se nanaša na določene skupine delavcev, ki jih lahko iz, vzamemo iz direktive. Eh, Kot eh, so nam eh, povedali predstavniki Evropske konfederacije eh, sindikatov, eh, kaj je z tistimi, ki so zaposleni v privatnih gospodinstvih. Jaz vem, da je to zgodovinska zadeva, ampak to je verjetno bilo kljub temu rešiti. In še eno vprašanje v zvezi z insolvencami ki zadevajo delodajalce, ki delujejo čezmejno. Jaz mislim, da ravno v Evropski uniji se bomo morali vedno bolj ukvarjati z tem čezmejnim elementom. In to se bo vedno pogosteje dogajalo. E, tu pre, direktiva predvideva, da bo prišlo do izmenjave informacije oziroma da bi morali imeti takšne jamstvene inštitucije. In zdaj vprašanje komisiji, ali ne bi bilo tu dobro in da bi v eh, novelaciji eh, mogoče vzpostavili čezmejne informacijske službe, Eh, mislim, da bi bilo to zelo dobro, zato ker eh, glede na položaj na notranjem trgu eh, je dejansko potrebno, da imamo neki takšnega kot informacijske eh, službe, ki bi delovale čezmejno. Torej, to so zaenkrat vprašanja, ki sem jih hotela postaviti. Muito obrigada, temos mais duas inscrições. Hvala lepa. Še dva kolega sta prosila za besedo, gospa Juta Steinbrück. Najlepša sta, hvala. E, definicija plačila e, je v pristojnosti držav članic in to se lahko e, kaže tudi v izkoriščanju e, skladov za primer e, insolence. In na zadnje. Še gospod Boland, izvolite. E, no, pri poročilu za EPP sem na podlagi posvetovanja s komisijo in na podlagi poročila gospe že pripravil besedilo leta 2008, ki zadeva pravice delavcev. Poleg tega, kot so že povedali številni govorniki pred menoj, se ob ugotavljanju vrzeli te direktive soočimo s problemom opredelitev in subsidijarnosti. Veliko mm, težav je pri harmonizaciji v državah članicah v zvezi z zadevami, ki so neizogibnega pomena, kadar želimo harmonizirati področje pravic delavcev. In sicer tukaj gre za opredelitev delavcev, zaposlenih delavcev, plače, plačila, rokov, referenčnih obdobji. Ravno tako je precej neodločenosti glede insolventnosti, torej kateri je datum, ki velja za insolventnost, ali je to dan, ko določeno podjetje uloži eh, dokument o insolventnosti ali kaj. In sedaj, glede na to, da komisija ne namerava pregledati direktive in še zlasti v kontekstu gospodarske krize, v katerem je ta problematika še ostrejša, se nam zdi potrebno, da eh, vendarle predlagamo izboljšave in eh, na podlagi poročila gospe Žoli eh, smo pripravili kakšnih 20 predlogov sprememb, s pomočjo katerih nameravamo poskušati zagotoviti vsaj neko minimalno očkodnino za zaposlene delavce. In kar zadeva roke za posedovanje, eh, imamo tudi predloge za izogibanje insolventnosti tako da bi delavci, ki so še, se že znašli v, v tej situaciji, ko naj bi potencialno ali ko so dejansko izgubili delovno mesto, eh, vedeli, kakšne administrativne postopke morajo speljati in da ne bi to vplivalo na njihove poklicne možnosti. Tako vsekakor se mi zauzemamo za to, da bi izboljšali besedilo trenutno veljavne direktive in imamo za to predloge. Hvala. Najlepša hvala in mislim, da sedaj nimamo več govornikov na seznamu in če je tako, bom dala besedo najbrž najprej predstavnikoma Evropske konfederacije sindikatov, če morda želita še kaj dodati, potem pa predstavniku komisije. Želi morda kateri od vaju še kaj dodati? Gospa Varnek, izvolite. Hvala. Kar se tiče vprašanja v zvezi z eh, definicijo delojemalca in pa situacijo v Češki republiki. Domnevam, da bi obstoječe definicije omogočile, da Češka republika vključi te delavce v zaščito direktive ki jo nudi direktiva. Mislim, da bi v tem primeru lahko šlo za kršitev direktive. In že sedaj bi se lahko proti temu ukrepalo. Zaradi tega ni potrebna sprememba direktive. Splošno vprašanje tega, kako definirati delavca, kdo je delavec, eh, je povezano z večjimi problemi. Imamo naprimer pripravnike, ki so ponekod um, pokriti s to direktivo ali ne, oziroma spadajo pod definicijo delavcev, potem tudi delavci na domu. Uh, za socialno direktivo smo te delavce izključili tukaj tako da se vedno znova vračamo v vprašanju, kakšna je definicija delavca v posameznih državah članicah. Ampak to je splošen problem, ki ga ni možno rešiti znotraj direktive o plačilni nesposobnosti. Morda pa bi ga lahko rešili s kakšnim drugim kosom zakonodaje. Potem se postavlja tudi vprašanje, kako bi lahko se izognili razlika med, med izplačili. Najpomembne je tudi, da povemo, da če obstajajo neporavnane terjatve, da je te potrebno pokriti. Ni nujno, da to privede do harmonizacije vseh evropskih direktiv, vseh evropskih zakonodaj, ampak seveda je vse skupaj tudi vprašanje izvajanja na nacionalni ravni. No, tukaj se bom ustavila. Hvala. Da naj še dodam nekaj k vprašanju čez nacionalnih primerov. Tudi tukaj nimamo jasnega odgovora, veliko povezano z pravom podjetij, tukaj ne moremo preveč posegati na to področje. Ampak problem je ta, da so postopki plačilne nesposobnosti različni od države do države in uh, primer insolventnosti nekega čezmejnega podjetja poteka glede na pravila um, določene države, kjer se podjetje nahaja. Zato ni vedno enostavno dobiti informacij iz sodišč posameznih držav članic. Potrebno je razmisliti o tem, kako bi lahko poskrbeli za boljšo izmenjavo informacij med posameznimi državami članicami in posameznimi postopki. Dobrigada tambaj, Ian Tam. E Hvala lepa tudi vam. Sedaj pa dajem besedo še predstavniku komisije. Izvolite. Uh, um, Hvala. Primeri so vključeni tudi v poročilu na strani 1 in 2 omenjena je Češka republika, pa drugi primer, ki ima opraviti s Ciprom. Mm, te primere bomo še nadalje preučili, zato da bi ugotovili, ali gre tukaj za neskladnost direktivo. Kar se tiče čezmejnih problemov, pa naj vas opozorim na dejstvo, da je eden izmed glavnih elementov predloga iz leta 2008 vseboval tudi določbo o administrativnem sodelovanju med državami članicami in v tem smislu naj vas opozorim na šesto stran poročila. Trenutno končujemo standardizirano standardizirani obrazec, ki bi lahko bil uporabljen za izmenjavo informacij. Na ta način bi lahko eh, olajšali izmenjavo informacij in imeli bi tudi potrebne informacije o prenosu členov 4.1.4.3 in o izvajanju direktive v nacionalni zakonodaji. Obrigada. Jegora Nose. Hvala. Na to pa sedaj naša poročevalka, gospa Gertlinger, želite kaj komentirati? Saying in English, which is v angliščini imamo pregovor, ki pravi, če nekaj ni zlomljeno, ni potrebno, da to popraviš. In mislim, da to velja tudi tukaj. Mislim, da obstaja strinjanje glede tega, da direktiva dobro deluje, podani primeri so mm, to še bolje ponazorili, zato se moramo vprašati, kje so tisti še odprti problemi. Zahvaljujem se socialnimi partnerji, da so se sestali z nami, da so v glavnem potrdili to, kar sem ugotovila tudi sama pri mojih poizvedovanjih, preden sem sestavila poročilo. Skrbi glede izvajanja in pa prenosa v nacionalne zakonodaje. Seveda pozdravljam oceno komisije in trditev, da se s tem ukvarja, vendar pa mislim, da to mnenje ni pravo mesto, kjer bi se morali s tem ukvarjati. Naj to pravi komisija. Ne strinjam se z predlogom o minimalni ravni nadomestila. To bi bilo težko vzpostaviti v vseh državah članicah. Mislim, da bi morali prej vzpostaviti neko formulo, ne pa določiti znesek. Pa že to bi bilo težko glede na raznolike pogoje, ki obstajajo v državah članicah. Ta, to vprašanje minimalnega skupnega imenovalca eh, je lahko tvegano. Številne države članice določajo zneske, ki so višji kot pa tisti, ki bi jih lahko s tem minimalnim skupnim imenovalcem določili. In to bi bila neželjena posledica. Eh, če bi sedaj te države znižale te zneske, bi to bila neželena posledica te direktive. Pred enim mesecem sem v času izmenjave mnen povedala, da bom sestavila svoje mnenje o tem. Mislim, da si moramo ogledati poročilo. Tukaj obstaja neka bistvena zadeva za delavce, ko gre za rangiranje posameznih upnikov. Lahko bi imeli skupno hierarhijo rangiranja upnikov in um, to idejo moramo predstaviti tudi odboru za pravne zadeve. Potem bi lahko jasno določili, kje se nahajajo delodajalci v tej hierar hierarhiji v posameznih državah članicah. S tem bi lahko tudi rešili določene probleme na področju zaščite čezmejnih uh, delojemalcev. Tukaj se bom ustavila, zahvaljujem se za vse prispevke. Ja, tudi jaz bi se sedaj želela zahvaliti vsem ki so se oglasili, še zlasti našim gostom, predstavnikom Evropske konfederacije sindikatov in predstavnikom komisije. In sedaj bi samo še potrdila to, kar je na zadnje povezdala naša poročevalka, gospa Gerling, o tem predlogu v zvezi z hierarhijo um, upnikov. To je zelo pomembna zadeva. V moji državi, na portugalskem, imamo v zvezi s tem vprašanjem številne težave in eh, sodišča so se že v prenekaterih primerih odločila uprit delavcev. In eh, jim dala prednosti pri izplačilu kreditov v primeru insolventnosti. Pred drugimi primeri kakršne smo poznali v preteklosti, ko so bili krediti odobreni ustanovam z, iz finančnega sektorja, medtem ko so delavci ostali praznih rok. Tako da tukaj gre za zelo pomembno vprašanje in zato eh, to poudarjam eh, in eh, opozarjam Evropsko komisijo na to, saj se je ta vprašanja že zelo veliko krat pojavljala ravno pri pravicah delavcev v Evropski uniji. In zato tudi jaz podpiram mnenje, ki ga je izrazila naša poročevalka gospa Gerling. Najlepša hvala za sodelovanje in sedaj bomo pričakovali naslednjo fazo, torej predloge sprememb, s tem pa lahko to točko na dnevnem redu tudi zaključimo. Então, eh, tendo em conta as alterações que No, in ob upoštevanju sprememb dnevnega reda, ki smo jih uh, podali na začetku današnjega sestanka, bi se, se zdaj lotili pete točke na dnevnem redu in sicer demografskih sprememb um, in uh, njihovo povezavo s eh, kohezijsko politiko Evropske unije. Naša poročevalka Sari Esaja je že tukaj. Uh, in nam bo sedaj predstavila svoja stališča o predlogih sprememb in kompromisnih predlogih, ki so pripravljeni za jutrišnje glasovanje. Izvolite. Ah, Lepša hvala, gospa predsedujoča. Že prej sem vedno rekla, da Eh, je treba pripraviti poročilo o demografskih spremembah. In zdaj v tem mnenju eh, govorimo o posledicah te sprememb na kohezijsko politiko. Eh, torej, tu gre samo za ta vidik. Hotela bi se vsem poročevalcem v senci zahvaliti, tudi vsem ostalim članom odbora, ki so Eh, posredovali celo vrsto amantmajev in šlo je za zelo konstruktivne predloge sprememb. Jaz eh, sem prepričana, da eh, je to koristilo poročilo. E, imamo kompromisne amandmaje, dogovorjene med pozameznimi političnimi skupinami. Imeli bomo ločena glasovanja, e, enkrat je to zahtevala Evropska ljudska stranka, dvakrat GUE in enkrat zeleni. Jaz bi spregovorila o eh, amandmaju 43, eh, tu je se zahteva ločeno glasovanje in sicer to moja politična skupina. EPP gre za to, da se komisijo poziva, da zagotovi eh, pravno podlago za eh, izvajanje. Eh, mi mislimo, da to sodi v subsidijarnost in zato na tem mestu zahtevamo ločeno glasovanje. Potem predlog spremembe 31, gospe Šrödar. In tu bi hotela nadomestiti produktivnost s pojmom dostopnost. In eh, s tem pa bi se spremenila vsebina E, torej pomen, zato bom v glasovalni seznam dala tu minus, e, ker pomeni nekaj drugega, če si produktivn ali pa če si dostopen. Ampak ne glede na to, obe zadevi sta izredno pomembni. Meni se zdi, da smisel e, besedila bi se s tem amadmajem izgubil za to minus. Eh, politične skupine, ki so zahtevale ločeno glasovanje, pa mogoče naj same povejo, zakaj in kako. Eh, zakaj to zahtevajo? Drugače pa mislim, da gre za dobro mnenje in upam, da bo naš odbor to poročilo uh, eh, sprijel in da bo dal dober prispevek poročilu v od, ustreznem odboru. Hvala lepa. Dobrigada, signore. Hvala lepa, gospa poslanka. Sedaj pa imamo lahko razpravo o tem. Ne vem, ali želi kateri izmed kolegov morda postaviti kakšno vprašanje gospe Jesaja. Izvolite. Tänan, proua eesistuja. Ma tahaks tänada proua Saari Jesajat. Hvala. Jaz bi se želela zahvaliti gospe Esaja za ta zelo jasno pripravljen dokument in jasno izražena stališča. V mnenju je jasno zapisano vse, kar je treba v zvezi s tem povedati. Načeloma moja politična skupina Alde se strinja z načeli gospe Esaja in zaradi tega smo pripravili samo tri predloge sprememb, ki jih uh, gospa pročevalka podpira in se ji zato zahvaljujem. Ravno tako se zahvaljujem vsem, ki so sodelovali pri pripravi boljšega besedila. Hvala. No, zdaj pa ima besedo gospa Šroder. Sem. Eh, bila na razpravah o petem kohezijskem poročilu in sem se zdaj vrnila, jaz sem hotela opozoriti samo na eno zadevo. Mi bi hoteli dati en amandma in sicer v zvezi z predlogom spremembe 19, ki bi pojasnil, da gre za to, da se starejše ljudi aktivira, da ostanejo na no, trgu dela formulacija v angleščini je, če gremo, izhajamo iz finskega sistema, razumljiva. E, tam je to dejansko tako urejeno, ampak za druge države to ne velja. Morali bi bolj eh, splošno formulacijo najti, tako da bi v, za vse veljala ideja, ki stoji za tem. Obrigada in kraj, ki nam je majš pdi. Hvala lepa, mislim, da ni več drugih prošen za besedo in zato uh, sprašujem našo kolegico, gospod Esaja, ali želi imeti še zaključno besedo. No- mm, da, mislim, da jutri ne bo nobenih problemov pri glasovanju. Če bi želeli vložiti kakšen ustni predlog spremembe, pa bi bilo dobro, da bi to dobili vnaprej, tako da bomo lahko preučili te ustne predloge sprememb, da bomo lahko razmislili o tem, kako jih prevesti in uh, kakšen vpliv bi imel lahko ta ustni predlog spremembe. Na finskem obstaja veliko pozitivnih spodbud za tiste, ki želijo and people really, uh, if they would like to go on in working life, they, they ki želijo podaljšati svoj uh, delovni čas, uh, ki želijo podaljšati svojo delovno dobo, se uh, zapravičujem. Se pravi, ponekod se ljudi za to kaznuje, v, na finske pa imamo veliko uh, spodbud za to. Ampak dobro, če ste ta ustni predlog svojim beže pripravili, potem lahko o tem razpravljamo. Dobrigada, e eh, Hvala lepa, torej je ta točka zaključena. Sedaj pa gremo naprej na osmo točko na dnevnem redu in sicer je to spodbujanje mobilnosti delavcev v Evropski uniji. Mislim, da je naš kolega Ungurejanu med nami in eh, dajem vam besedo v zvezi z eh, vašim poročilom. Morda lahko podate tudi vaše mnenje o predlogih sprememb, ki so jih uložili eh, različni kolegi. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Veseli me interes, ki so ga pokazali kolege za to poročilo. Dobil sem 100. 57 predlogov sprememb. Jasno je, da se večina kolegov strinja s tem, da potrebujemo mobilnost delavcev v Evropski uniji, da potrebujemo več mobilnosti delavcev v, delavcev v Evropi. Um, vsega začetka smo imeli manjši postopkovni problem. Mislim, da bi morali poskrbeti za enotno terminologijo v tem poročilu. Več številni kolegi so uporabili raznolike pojme za označevanje ena in istih zadev. Nekateri so govorili o migrantih, drugi o migrantskih delavcih. delavcih. Um, tukaj bi morali biti jasni in bi morali govoriti o mobilnih delavcih v Evropski uniji. Pozdravljam ideje v predlogih sprememb. Eh, gre za ideje o podobnem plačilu za podobno, plač, za podobno delo, ne glede na to, kje se upravlja to delo. Eh, drugič, da je potrebno preprečiti socialni dumping, da se je potrebno boriti proti rasizmu, ksenofobiji, eh, ko govorimo o pravici delavcev do dela. In drugič, ehm, varna tudi varnost na delu je pomembna. Kar se tiče samih predlogov sprememb, pozdravljam tiste, ki želijo večjo stopnjo prepoznavanja poklicnih kvalifikacij in pa diplom. To je bistvenega pomena za mobilnost delavcev v Evropski uniji. Zahvaljujem se za predloge sprememb ki so jih uložili kolegica Harkin, Blinkevič, Jute, Artije, Kavrno in pa drugi. Potem naslednja skupina amantmajev, ki so povezani z Solvitom in pa Euresom, to so orodja ključnega pomena ko govorimo o problemih v zvezi z mobilnostjo delavcev. Pozdravljam predlogo sprememb, ki pozdravljam pa druge sprememb, ki pozdravljajo EURES in pa SOLVIT kot eh, neko mesto za izmenjavo informacij. Potem pozdravljam tudi idejo o tem, da bi morali evropske državljani polno izkoristiti svoje pravice. In zato je potreben primeren pristop tako pri, tako pri nacionalni, kako tudi pri evropski zakonodaji. Tukaj bi omenil predlog 2015 kolega Kavernoha nekateri predloge sprememb opozarjajo na povezavo delovske politike in pa drugih področji politike, tako da bi se lahko izognili dvojnemu obdočevanju, da bi zagotovili zdravstveno varstvo delavcev. Tukaj je potrebno dodati, eh, poskrbiti za dodatne spodbude. Ko govorimo o mobilnosti delavcev, je potrebno razumeti tudi to, da ti delavci lahko pridajo v negativne situacije, tako za delodajalce, kako tudi za delojemalce. Zato bi morali omeniti tudi možne sankcije, popravke. In to je dobro zajel poročevalec v senci skupine socialistov. Še neka točka je tukaj pomembna, gre za naše dojemanje mobilnosti delavcev. Ne želim trditi, da je trenuten pristop Evropske unije brezhiben. Po drugi strani pa ne morem podpreti predlogo sprememb, ki trdijo, da pristop Evropske unije ni takšen, da bi temeljil na pravicah. Nekateri predlogi sprememb trdijo, da evropska zakonodaja ne temeli na pravicah. In s tem se jaz ne strinjam, vsaj ne na neki razumski ravni. Naslednji problem. cela vrsta predlogov sprememb kaže na to, da koncept mobilnosti delavcev ni nekaj, kar bi se smatralo za nekaj prostovoljnega. Obstajajo predlogi sprememb, ki um, namigujejo na to, da bi ljudje ne bili prisiljeni v to mobilnost zaradi gospodarskih pritiskov spreminjajočega se mm, gospodarskega kontekst, eh, ozadja v vzhodnji in pa zahodnji Evropi. Mm, sam pa mislim, da lahko to gibanje delovcev dojemamo kot eh, nekaj prostovoljnega. neka predloga sprememb se ukvarja z. Eh, s tem, ali kaj lahko pričakuje mobilni delavec eh, v gostujoči državi. Tukaj eh, podarjam predloge spremem Cornelisen, da je potrebno nasloviti tudi pravne vidike, lažno zaposlitev in pa druge pojave, ki lahko kršijo pravice delavcev v gostujočih državah, v državah gostiteljicah. No, to poročilo se mi ne zdi nek recept za kratkoročno ali srednjeročno gledano. Mobilnost delavcev lahko ima tudi negativne posledice, vendar pa iz nedavnih izkušenj vemo, da, da pozitivne izkušnje prevladajo nad negativnimi. glede na to sem mnenja, da je potrebno odpraviti vse ovire za delavce, ki iščejo zaposlitev v Evropski uniji. Pozdravljam odločitev Avstrije in pa Nemčije, da se odpravijo začasne omejitve iz, zaradi tokov iz leta 2004 takšne ovire bi morali odstraniti za tiste države, ki so se, tudi ki so se pridružile Evropske unije leta 2007. Torej, hvala lepa za vsak, eh, za vaš interes in eh, zanimajo me ideje kolego. E, Idem žal. Srčna hvala. Ja, nekaj prijav imamo. In hotela bi povdariti, da. V odboru Libe in eh, v odboru za ženske eh, imajo tudi pripravljena mnenja in tudi kar zadeva spremembe imamo 24 eh, sprememb, ki jih je predložil poročevalec. Ja, Gospa Blinkevičute ima kot prva besedo. Vi ste tudi poročevalka za odbor Libe, če sem to pravilno razumela. Ja, izvolite. Imate besedo. Eh, pone Pirmininke, aš eh, sunje tik tej nomonės pranešėje Libe komitete, bet taip pat. Hvala lepa. Sem poročevalka v senci skupine socialistov, prav tako pa pripravljam tudi mnenje za odbor Libe. Naj uh, izrazim svoje mnenje. Najprej bi se želela zahvaliti poročevalcu gospodu Grejanu za delo, ki ga je opravil. Um, poročevalec je podal kar nekaj predlogov in če bi te predloge uveljavili, potem bi dosegli boljše rezultate in ostranjene bi bile ovire za delovce, ki bi se na to lahko prosto gibali po Evropski uniji za namen uh, zaposlitve. Sama bi želela podati nekaj pojasnil v zvezi z predlogi sprememb, ki so, bile, uh, ki so bili vloženi k temu snutku poročila. Najprej nek splošni komentar. Seveda je mobilnost delavcev nek pozitiven pojav. Tudi poročevalec je to povdaril. V mojih predlogih sprememb predlagam to, da se ocenijo tudi negativne posledice mobilnosti delavcev tega se ne smemo bati. Strinjam se, da ne ocenjujemo samo trenutno, trenutne situacije, ampak oziramo tudi v prihodnost. In glede na to ne moremo zapostaviti dejstva, da v državah vzhodne in pa centralne Evrope obstaja zelo visoka mobilnost eh, delavcev. Naši delavci se selijo v druge države članice, selijo se v druge države članice na prostovoljen način, ampak razlog za te selitve je pomankanje možnosti zaposlovanja v njihovih lasnih državah. Zato je potrebno odpraviti vse ovire, ki še obstajajo v osrednji in pa vzhodni Evropi. Veliko no, če bi ocenili te negativne posledice selitev, potem to ne bi imelo slabe, slab, slab vpliv na poročilo. Še neka točka zelo pomembna za skupino SD in sicer gre za pravice in socialne pravice mobilnih delavcev. Evropska unija je sprejela veliko zakonodajnih aktov, s katerimi bi naj zagotovili enakovredno obravnavanje vseh delavcev. Evropska unija želi zagotoviti enake delovne in uh, socialne pravice, ampak sama zakonodaja tega ne jamči. Zato moramo razmisliti ne samo o pravicah, ampak tudi o ukrepih, kako je možno izvajati te pravice. V primerih kršitev moramo imeti tudi možnost pritožb in pa možnost sankcij. In hvaležna sem poročevalcu Ugrejanu, ki je izrazil podporo pod predlogom spremembe, ki govorijo o tej možnosti. Potem eh, nekateri predloge spremem govorijo tudi o možnosti delovnih inšpekcij, morali bi imeti možnost preveriti, ali se pogodbe skladajo z eh, evropskim pravom in pa z nacionalnim pravom. Potrebno je poskrbeti za tesnejše sodelovanje med agencijami za novačenje delavcev. In eh, potrebno je tudi povečati osveščenost in eh, bolje informirati delavce. Prav tako je potrebno okrepiti sodelovanje med socialnimi partnerji in sindikati. Če ne bomo zagotovili tega tesnega sodelovanja, bodo, bi lahko bile pravice delavcev kršene. to pa ne bi pozitivno prispevalo k eh, pojavu mobilnosti delavcev. Nek drug predlog spremembe je povezan z eh, tako imenovano direktivo o obveščanju. Pogosto se krši pravice mobilnih delavcev samo zato, ker delodajalec ne obvesti delavca o nacionalnem delovnem pravu in zato se delavec znajde v neugodnem položaju, se morda ne pozna jezika te države članice ali pa ne pozna nacionalnega delovnega prava. To so torej moji predlogi sprememb in upam, da bomo v prihodnosti dobro sodelovali pri tem poročilu. E Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospe Terun. Um, yes, thank you. I just uh, came from the Internal Market and Consumers uh, Affairs uh, Committee. Hvala lepa. Ravno prihajam iz odbora za notranji trg in uh, potrošnike. Na sestanku je Mišel Barnier predstavil povzetek Single Market Acta, uh, ki zadeva socialno kohezijo, napotene delavce in eh, pojasnila v zvezi z izvajanjem temeljnih pravic. Torej, priznavamo, priznava se, da so pred nami izzivi, ki zadevajo delavce, ki delajo v kakšni drugi državi in ne v svoji, eh, izzivi, ki zadevajo problem napotenih delavcev in zato moramo pri teh primerjih pojasniti in podpirati eh, te socialne temeljne pravice. Tako da to so zelo pomembne zadeve. To sem želela povedati, sedaj pa se želim še zahvaliti poročevalcu in poudariti ter obrazložiti predloge sprememb, ki smo jih pripravili, zato ker um, so se tu pojavila nekatera vprašanja, naprimer lažni neodvisni delavci in lažne migracije delavcev, kar je tudi del mobilnosti delavcev v Evropski uniji danes. Torej, k temu moramo pristopiti pozitivno, saj zaenkrat sploh ni nobenega pristopa do teh pojavov in se tukaj pojavlja nevarnost izkoriščanja ti ljudje nimajo svojih predstavnikov v sindikatih in eh, znotraj katerih se ugotavlja zelo slabo stanje na tem področju, eh, slabo ravnanje s temi delavci in tako naprej. In no, o tem je treba gotovo eh, bolje raz, razmisliti. Na to amandma številka 69, ki zadeva dostop do socialne varnosti, eh, in pri tem ugotavljamo, da namesto, da bi se ta dostop omejeval, kot je to slučaj v nekaterih državah članicah, naprimer v Združenem kraljestvu, ki je dosedaj uporabljalo to pravilo, po katerem delavcem, ki prihajajo iz vzhodne Evrope, v prvem letu njihove dejavnosti ni dopuščal dostopa do socialne varnosti. Torej, tukaj gre za eh, politično stolišče. Mi eh, z amantbajem številka 69 želimo, da se ljudje seznanijo s svojimi pravicami na področju socialnega varstva. Eh, poleg tega bi želela omeniti še predlog spremembe 103 govorimo o skupni odgovornosti. To je zelo pomembno, ko govorimo o odgovornosti, moramo izpostaviti primer eh, podjetij, ki delajo z delavci različnih državljanstv ali naprimer, če imate neko delovišče, na katerem dela več državljanstv, um, predstavnikov več različnih držav, mora biti to zapisano in mi bi si želeli, da vsi ti ljudje, ki delajo na terenu, uh, uživajo primerno zaščito. Tukaj mislim predvsem na delavce v gradbeništvu. In um, tukaj je treba prevzeti odgovornost. Tudi komisar Andor je povedal, da je uh, treba se za to zauzeti in to se mi zdi zanimivo. Tako da vse to temelji na pravilih eh, enotnega trga, se veste, v, na norveškem in v Nemčiji in drugot eh, so uvedli ta pojem verižne odgovornosti oziroma socialne odgovornosti in to bi želeli tudi mi tukaj uporabiti. Na to eh, amandma številka 90. Pa še amantmaji 26 in 86. Ne gre za to, da mi govorimo, da se pristop Evropske unije ne, mm, da ne temelji na pravicah, ampak da eh, imamo stvari sicer lepo napisane, vendar je na terenu situacija povsem drugačna. Zato moramo izboljšati inšpekcijske službe, spremljanje in zagotoviti, dejansko zaščito za te delavce, saj v nasprotnem primeru pomeni, da so njihove pravice kršene. In uh, mi ne trdimo, da je zakonodaja slaba, ne, ampak da je uporaba te zakonodaje na terenu slaba. Uh, Nasplošno nas ne sme biti strah soočiti se s problemi in z izzivi, ki so pred nami. Ne sme nas biti strah rešitev, ki jih iščemo. Sicer se bodo te situacije le še bolj krepile in ljudje um, se bodo napirili eni proti drugi. Meni bodo želeli eh, tujce izgnati svojega ozemlja in bodo v njih še naprej videli grešne kozle za nastalo situacijo. Eh, zato je naš cilj v tem, da se zakonski predpisi uporabljajo pravilno tudi na terenu. Pa še za konec, vem, da že kar dolgo govorim, ampak samo še nekaj sem vam želela povedati, čisto na kratko. Uh, in sicer v zvezi z eh, mojim Facebook računom, na katerega sem dobila sporočilo romunskega prebivalstva, ki je videl, da smo zelo aktivni v našem odboru v zvezi s temi vprašanji. Ta državljan ima nekaj več kot 20 let in napisal mi je, da približno 3 milijoni Romunov delajo izven svoje države v Evropski uniji in da um, v medijih o njihovi problematiki ne govorijo. Eden mojih prijateljev, 22 let star, je dela za tuja podjetja za par sto evrov na mesec, delal je cele tedne in mi je povedal, da so se Romuni fizično tepli s Poljaki, zato da bi dobili delo pri trganju češen. In, eh, tako da je to pač samo ena zgodba o težavah, eh, ki so realne in s katerimi se srečujejo eh, tuji delavci v tujih državah. Eh, Tako da mi želimo predvsem to zagotoviti zaščito in uveljavljanje pravic. Dobivamo kar veliko elektronske pošte v zvezi s tem se strani naših državljanov in upamo, da bo to eh, le pripeljalo do kakšnih rezultatov. Najlepša hvala, sedaj pa dajem besedo kolegi Koferatiju, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Eh, tudi jaz sem se želel zahvaliti poročevalcu za ta celovito kvir, ki ga je pripravil na podlagi ocene, s katero se strinjam in sicer, da je mobilnost delavcev v Uniji zelo pomembna in predvsem zelo pozitivna zadeva. Ta možnost, da se prosto gibljemo, je eden izmed temeljev notranjega trga. In brez te eh, možnosti in razpoložljivosti za eh, premikanje med državami in iskanje drugih različnih možnosti za delo, je, eh, bi bila izključena tudi možnost za dosego ciljev Evropa 2020, tudi zaradi demografskih razlogov, o katerih smo že veliko krat govorili. In, eh, tudi zaradi materialnih potreb in razlik v um, položaju med različnimi državami članicami, ki spodbujajo mobilnost, mora biti to področje res primerno regulirano. In zato mislim, da so zelo pomembni nekateri predlogi sprememb, ki jih je tudi poročevalec tukaj komentiral. Rad bi se posvetil le nekaterim skupinam amandmajev, o, ki se mi zdijo pomembni. Sicer, da je treba prem, premostiti e, oziroma odpraviti ovire za mobilnost. Ena od teh idej je, da moraš biti za isto delo zagotovljeno isto plačilo. To je neizogibno izhodišče. Druga zadeva pa so pravice, delavcev, pravice delavcev, ki se ravno tako razlikujejo v različnih državah Evropske unije. Pa še nekaj bi dodal, ko govorimo o pravicah, se ne smemo ustaviti samo pri vprašanju delovnih pravic, ki je sicer zelo pomembno, ampak tukaj gre tudi za naše državljane in zato jim moramo zagotoviti tudi njihove državljanske pravice pa čeprav govorimo o teh državljanjih kot delavcih, v bistvu je tež, objektivno nemogoče razlikovati med delavci in državljani in ne moremo dopustiti, da se ustvarjajo enotni pogoji na področju dela, ne da bi to ustrezalo tudi enotnim pogojem v normalnem življenju, torej v državljanskem življenju. Zato se mi zdi pri obravnavi predlogov sprememb zelo pomembno, da se istočasno upoštevata ti dve zahtevi. Med materialnimi pogoji, ki vse bolj postav, postajajo težaven element pri mobilnosti, je tudi ta, ki zadeva ne samo delo, ampak tudi to, kar se dogaja na koncu dela. Vprašanje socialne varnosti je bistveno, saj je treba osebam v mobilnosti dati ne le možnost, da zagotovijo svoje preživetje, ampak da si s svojim delom zagotovijo tudi neko minimalno prežive, eh, premoženje. Tudi zato, ker, eh, saj veste, določeni ljudje prihajajo v Evropsko unijo z željo, da tukaj zaslužijo in potem s tem, kar so zaslužili in s pridobljenimi um, privrčevanimi socialnimi prispevki lahko potem si zagotovijo življenje, ko se vrnejo nazaj, potem, če to ni možno, eh, se je treba globoko zamisliti. Saj je to zelo pomembno, ravno tako kot um, varčevanje zneskov oseb, ki bodo, ki delajo v državi, v kateri živijo. Vsekakor, treba je si zamisliti sistem, v katerem je treba nagrajevati tiste, ki imajo pozitivne izkušnje in ki so izbrali pogumne in pogosto učinkovite rešitve, je sistem, ki mu mora biti na drugi strani na razpolago tudi sistem sankcij za tiste, ki pa se ne obnašajo pravilno in tako, kot bi za trg dela bilo potrebno. Hvala lepa tudi z moje strani. Sedaj pa dobi besedo kolegica Kornelisen, izvolite. <clears throat> Ja, just... Hvala. Kar se tiče mm, vprašanja o pravicah, moja kolegica mm, gospa Turun je že spregovorila o tem. To, kar smo mislili s tem predlogom spremembe, je to, da nismo samo unija gospodarstva, ampak smo tudi unija ljudi. Prosto gibanje delavcev je. Um, je nekaj, kar eh, lahko kršimo samo, če je dokazano, da je to nujno potrebno. Se v tem primeru so lahko, eh, so lahko postavljene ovire. Potrebno je zagotoviti enakovredno izhodišče, tako da države članice ne bodo tekmovali s socialnimi pravicami med seboj za, za delavce. Na enotnem trgu obstaja veliko drugih možnosti, um, kako lahko države poskrbijo za to, da so konkurenčne. in upam, da tega ne bodo izkoriščali ravno na račun socialnih pravic. Želela bi podariti pomen, želela bi, da bi vključili tudi nekaj o prehodnih ukrepih. Mislim, da se, da se ti niso izkazali za posebno uporabne. V nekaterih državah članicah je prišlo do zelo izkoriščevalskih pogojev za delavcev, celo suženskih. No, 1. maja bodo odpravljeni vsi prehodni ukrepi za države članice, ki so se pridružile Evropski uniji leta 2004, niso pa še odpravljene za Romunijo in pa za Bolgarijo. moja lasna država je mojo sramoto ta teden naznanila, da bo, da bo še zaostrila ovire za Romunijo in pa za Bolgarijo. Tako da romunski obiralci jagod sedaj več ne morejo priti na nizozemsko, ker eh, je to vlada preprosto onemogočila. in uh, uložila bom predlog spremembe za plenarno zasedanje v zvezi s tem. Naslednja točka. Pristop uh, Hrvaške bo prav tako pomembno vprašanje za naslednje leto. Pripričana sem, da bodo nekatere države članice, tudi nizozemska, zaradi populističnih notranjih razlogov predlagale prehodne ukrepe za hrvaške delavce. To bi bilo popolnoma absurdno. Tako ali tako ti ukrepi niso koristni, ampak eh, sploh pa Hrvaška je, eh, ima 3 milijone prebivalcev, je relativno bogata v primerjavi z drugimi državami, ki so stopili v Evropsko unijo in zato bi bili takšni ukrepi res nesmiselni. Zato moramo pozvati svet, da naj ne predlaga to vrstnih ukrepov potem uh, priznavanje istospolnih zakonskih zvez. Nekateri so rekli, da je to vprašanje subsidijarnosti. Mislim, da tukaj obstaja nesporazum. Ni potrebno, da vse države članice dovolijo istospolne poroke. Uh, to bi bilo sicer krasno, ampak uh, ne gre za to. Gre za to, da bi morale države članice priznati tiste istospolne partnerje, ki so se poročili v državi, kjer so takšni zakoni dovoljeni. E, če, na primer, istospolni par iz nizozemske se odloči za delo druge, mora biti njuna zveza priznana, tudi če ta dotična država ne priznava istospolnih porok. Pozivamo institucije, da naj. Uh, naslovijo problem diskriminacije državljane Evropske unije v drugih državah članicah. Nizozemska je eh, dober primer za to, saj so diskriminirani tako Bolgari, Romuni, kakor tudi Poljaki. Itak vse imenujejo kar Poljaki, ker je to za njih vse isto, te ljudi se diskriminira. Um, na ulicah se jih ozmerja in tako naprej. In to je problem, ki ga Evropska unija ni uh, dovolj naslovila. V zvezi s tem smo uložili predlog spremembe 68. Sletave je gore pred. Hvala. In za konec tega kroga še kolegica Atkin. And my apologies uh, to the rapporteur for. Hvala opravičujem se porčevalcu, da me ni bilo v dvorani, ko je podal svojo predstavitev. Sama sem morala biti v odboru za peticije in tudi tam sem morala skrbeti za državljanske pravice. Zahvaljujem se poročevalcu za to poročilo. Imam nekaj komentarjev in vprašanj. Strinjam se z zelenimi glede marsičesa, govorijo o dostojanstveni mobilnosti, kako tudi mi govorimo o dostojanstvenem delu in to je dobra, dober opis. Prav tako govorijo o problemih, ki so povezani z socialnim dumpingom in pa s ksenofobijo. Tukaj moramo biti zelo pozorni. Nekateri predlogi sprememb bodo prispevali kot, pri, kot pravi teh problemov. Nekoliko me skrbi priznavanje istospolnih porok v državah, kjer niso priznane istospolne poroke. Potem bi to pomenilo, da bi dali eh, pravice državljanom iz neke druge države članice, ki sicer ne priznavamo našim lastnim državljanom in ne vem, če bi to delovalo. Če se spomnim predloga sprememb uh, eh, zelenih, govorijo o istospolnih zakonih ali partnerstvu. In, uh, morda bi to lahko uh, privedlo do tega, da bi priznavali drugim državljanom pravice, ki jih uh, naši lastni državljani ne bi imeli. Še nekaj drugih pripomb bi želela podati. Jaz in pa kolega Jovine sva govorila o priznavanju profesionalnih eh, poklicnih kvalifikacij eh, in pomen teh za mobilnost delavcev. Upam, da bo poročevalec to sprejel, potem kar se tiče prehodnih ukrepov. O tem smo že razpravljali tukaj. Eh, veliko število predlogov sprememb je želelo odpravo izjav o tem, da imajo mobilni delavci pozitiven vpliv na gospodarstva eh, drugih držav članic. Eh, sama se s tem ne bi strinjala. Jaz prihajam iz države, ki ni imela prehodnih ukrepov, ampak vseeno, če imajo države članice razloge za to, da uvedejo prehodne ukrepe, potem tega ne smemo obsojati. strinjam se z eh, prostim gibanjem oseb, ampak. Ne bi se strinjala s tem, da bi kar a priori obsodili te prehodne ukrepe, pa tudi izbrisali omembe tega, da ni bilo nobenih negativnih posledic v tistih državah, ki niso izvajale predhodnih ukrepov. To je potrebno povdariti še nekaj drugih pripomb. Prebrala sem predlog spremembe 26 zelenih. Tam govorijo o prostem gibanju oseb kot o temelji soboščin. Potem pa govorijo o tem, da je potreben um, pristop Evropske unije, ki bo temeljil na pravicah, ko gre za mobilne delavce. To je sicer lepo in prav, ampak nimamo samo uh, prostega gibanja delavcev, ampak tudi kapitala in blaga. In če želimo, da imamo načelo, ki temelji na pravicah samo za prosto gibanje delavcev, potem bi se lahko zahtevalo enako osnovo za prosto gibanje oseb in uh, kapitala. Če si ogledamo nekatere primere izpred sodišča, naprimer primer Laval, kjer je prišlo do nesoglasja med prostim gibanjem delavcev in pa pravice do stavke. Torej, če je nek pristop temelji na pravicah, potem ni zagotovljena enakost pred sodišči. Ne vem, kako bi takšne pravice vplivale na primer Deval. No, tukaj nisem uh, strokovnjak, želela sem samo na to opozoriti in mislim, da bi morali tukaj biti izredno previdni. Um, potem uh, obstaja tudi dober predlog spremembe, ki predlaga nek sistem točk. Na ta način bi lažje primerjali to, kar se dogaja v državah članicah in to bi bilo uporabno za državljani, ki se želijo preseliti z eno državo v drugo. Ne razumem predloga spremembe 53. Ta govori o socialnih eh, problemih zaradi širitve. To se mi spohne zdi smiselno. Ne vem, sloh, kaj je vlagatelj želel povedati. Eh, na koncu pa podpiram tudi predloge sprememb in moj predlog spremembe 59, kjer pozivamo komisijo, da naj eh, preučijo pozitivne učinke prostega gibanja delavcev. In potrebno je zvečati obveščenost o teh pozitivnih eh, posledicah, kajti kot so povedali predstavniki zelenih, vse prepogosto slišimo samo o negativnih posledicah, ki potem spodbujajo ksenofobijo in, drugih, in druge probleme. Še enkrat hvala poročevalcu za so upravljeno delo. Hvala lepa, gospa Harkin. Sedaj pa bi želela med nami pozdraviti skupino novinarjev, ki so prišli iz Ekstremadure v Španiji. To so sosedje moje države Portugalske, povabila jih, prvabil jih je naš kolega poslanec iz njihove regije, Serka Salonsu, torej dobrodošli med nami. Sedaj pa bi dala še besedo kolegici Esaja, izvolite. Hvala lepa, naj se odzovem na to, kar je povedala gospa Harkin. Strinjam se z, z njenim mnenjem o predlogu spremem po istospolnih uh, zakon, zakonih. Imamo štiri ali pet držav v Evropski uniji, ki imajo neutralno zakonodajo na tem področju, imajo pa eh, obstajajo pa tri države, ki nimajo sploh nobene zakonodaje o istospolnih zakonih. namen tega predloga spremembe naj bi bila enakovredna obravnava, ampak pravzaprav stvarja nasprotni učinek. Ne vem, kako bi pari, ki prihajajo iz države, eh, kjer obstaja takšna zakonodaja, eh, imeli zagotovljene vse socialne pravice v državi, kjer takšna zakonodaja sploh ne obstaja. Mislim, da to prespada mm, pod načelo subsidijarnosti. Zato podpiram linijo Ljubljanske stranke pri tem. Eh, Dobro, torej smo zaključili s tem krogom prispevkov. Videli smo, da so tu prisotna različna mnenja v zvezi z določenimi vprašanji, še zlasti s tem slednjim, ki zadeva poroke med ljudmi istega spola. Imamo pa pred seboj tudi še izredno pomembno vprašanje, ki zadeva prosti pretok delavcev, boj proti socialnemu dampingu in številne predloge in predloge sprememb, eh, ki so v zvezi s tem bili vloženi. Ne vem, ali želi naš kolega. Um, poročevalec eh, še kaj povzeti in skleniti to razpravo? Za konec, kolega Ungurjanu. Hvala. Um, vesel sem vseh komentarjev, ki so se pojavili v tej razpravi. Naj podam samo načelno izjavo ki se nanaša na vsak prispevek. To poročilo ima praviti z mobilnostjo. In mobilnost delavcev je vseevropski problem. Zakaj? Zato, ker še vedno obstajajo ovire in to se mi zdi škandalozno. Kolegica iz zelenih je omenila izkušnje Romunov v, na nizozemskem, ampak ne gre samo za to. Gre za problem, ki ga je potrebno rešiti. Obstaja tveganje, da bomo poročilo vnesli vprašanja ali postopke, ki ne spadajo v to poročilo. Potrebno je najprej rešiti to, kar je možno rešiti. Če ne, bomo poročilo spremenili v neko doktrino o socialni eh, dobrobiti ali bomo kradli delo tistim kolegom, ki se ukvarjajo s pokojninami in tako naprej. No, eh, sedaj bom kratek, eh, ne bom se mogel odzvati na vsak prispevek, ampak skušal bom zajeti kar največ kolegov. Gospa Blinkevičuta je pravilno povdarila, osnovni problem tega poročila. Vse ovire bi morali odstraniti. Omenila je tudi negativne učinke, ki jih lahko ima mobilnost delavcev za izvorne države. In tukaj se popolnoma strinjam, gre za razseljene družine, v vzhodnji Evropi je vedno več družinskih eh, dram ehm, in zato se moramo ukvarjati tudi s tem vprašanjem. Gospa Turnen. Gre za problem, ki bi m, naj bi povezan s tem poročilom, ampak mislim, da temu ni tako. Napoteni delavci niso predmet tega poročila. Poleg tega bomo kmalo dobili sporočilo Evropske komisije o napotenih delavcih. To sporočilo bomo dobili septembra, zato se ne moremo pred objavo tega sporočila ukvarjati s tem vprašanjem. Gospod Koferati, strinjam se z vami, življenski in delovni pogoji ne morejo biti puščeni ob strani. Nekdo, ki pride delati v neko novo državo po svoji izbiri, mora imeti, mora imeti zagotovljene dostojanstvene delovne pogoje. No, ne vem, če se lahko v okviru tega poročila ukvarjamo s pokojninami. Dobro, lahko se tega dotaknemo, ampak tega problema ne moremo rešiti. Zahvaljujem se tudi gospe. Cornelissen. Pristop, ki temelji na pravicah. No, o tem je govorila tudi gospa Harkin. Če bomo ustrajali pri tem stališču, bomo prišli v pravno slepo ulico. To je namreč kontroverzno z pravnega vidika. In uh, zahvaljujem se tudi za omembo tega, da želi nizozemska še bolj omejiti prisotnost eh, romunskih delavcev v eh, nizozemskem delovnem trgu. um, potem Hrvaška. Verjetno bo ta postala naša naslednja država članica in res bi bilo um, nesmiselno, če bi ohranjali te probleme potem, ko bo Hrvaška vstopila v Evropsko unijo. Zahvaljujem se tudi gospe Harkin za njene pripombe. In naj se navežem na to, kar je povedala ob koncu, ko je govorila o potrebi potem, da Evropska komisija objavi podatke o dejanski statistični realnosti. Glede tega, koliko delavcev je dejansko prisotnih v Zahodnji Evropi. Hm te podatke dejansko že imamo, ti podatki obstajajo in so tudi bili že objavljeni. Morda bi jih lahko prenovili tako, da bi bili bolj prebavljivi. prebavljivi. Podatki so impresivni, niso v skladu z mitom, ki pravi, da bi naj tuji delavci Eh, na Portugalskem ali v Britaniji ali kjerkoli že škodljivi za domače gospodarstvo. Dejansko podatki kažejo na to, da so ti delavci koristni, da imajo pozitiven učinek. Um, tuji delavci so v Veliki Britaniji eh, odgovorni za en odstotek BDP-ja. To ni zanemrljivo. In pa potem še odlični primer Irske. Irska ni uvedla ovir za tuje delavce. In ta celoten eksperiment se je izkazal za velik uspeh. Hvala. Dobrigada. E... Eh, Najlepša hvala. No, tako smo prišli do konca te razprave in želela bi samo še povedati dve stvari. In sicer prvič, na naslednjem sestanku 24. in 26. maja bomo tu gotovo obravnavali kompromisne predloge, ki jih boste gotovo pripravili. Medtem pa bomo tudi. Tako se bomo pripravili na glasovanje o tem eh, poročilu 15. in 16. junija. Torej, glasovanje za, o tem je predvideno na plenarnem zasedanju že meseca junija. To je nadaljevanje dela v zvezi s tem, kot je zastavljeno. In mislim, da je to vse. S tem bi zaključila današnji sestanek in naj vas spomnim, da bomo jutri zjutraj ob 9. nadaljevali z delom. Eh, imeli bomo na programu tudi glasovanje in eh, nič ne prostane mi drugega, kot da se vsem eh, zahvalim za sodelovanje in prijazno se predsedujoča zahvaljuje tudi tolmačem. Hvala tudi z naše strani.